Okay, friends, we are not that many here. Dobro, prijatelji. Ni nas še zelo dosti, ampak začeli bomo s prvo točko na dnevnem redu za danes. In sicer gre za prvo obravnavo osnutka mnenja glede prostotrgovinskega sporezuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo. Besedo dajem Šonu Simonu. Izvolite. Dobro. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Očitno pri tej prvi točki nas ni še tako zelo veliko. Očitno gre za bolj tehnično vprašanje. Vsaj zdi se, je pa to zelo pomemben vprašanje dokument. Ne bom govoril predolgo, gre za prostotrgovinski sporazum, ki je bil sklenjen leta 2011. To je nova generacija sporazumov, ki zagotavljajo ugodne gospodarske pogoje za zagotavljanje visoke ravni socialne zaščite. Zato je to prosto trgovinski sporezum, ki bi moral biti še zlasti zanimiv za ta odbor. Zato odbor Empel daje svoja priporočila, ki so sicer zelo kratka, kljub temu pa vsebujejo zelo jasno sporočilo. To pa je, zagotavljanje visoke stopne socialne varnosti. To je jasno. Jasno pa je tudi, da Korejci od sklenitve tega sporazuma 2011 niso spoštovali in vedno znova so se ETUC, TUC in drugi pritoževali, tudi korejski veleposlaniki so vedno znova dobivali pritožbe, da ne spoštujejo konvencije ILO, tako kot to zahteva sporazum. S tem kršijo pravice do, iz, do združevanja, do kolektivnega pogajanja, do protestov. Vse to je resno kršeno v Koreji. ILO in G10, potem OECD. Vse te organizacije niso uspele sankcionirati teh kršitev. Evropska unija in Evropska komisija pa skozi mehanizem tega sporazuma ima priložnost, da dejansko pokaže malo bolj zobe, in da pove, da ni prav, da tako obravnavajo sindikate v svoji državi. V tem osnutku mnenja za odbor INTA želimo le to, da bi komisija zelo pozorno spremljala razvoj dogodkov v Koreji na tem področju. To se mi zdi dokaj skromna zahteva zlasti od tega odbora na področju, ki je pravzaprav tista domena, po kateri se ta nova generacija sporazumov sploh razlikuje. To pravzaprav pove to našo kratko mnenje, je seveda pomembno. Ne predvidevam kakega dolgega procesa, da dosežemo dogovor predloge sprememb je treba vložiti do 29. 15. 16. junija, pa potem glasujemo v odboru. Predvidevam, da ne bo preveč predlogov sprememb, da ne bodo preveč kontroverzni in da bomo lahko zaključili relativno gladko in da bomo dosegli dogovor vseh strani. Hvala. Eh, Hvala. Ne vidim da bi bil gospod Kukan, poročevalec v senci za ELS z nami. Prav tako ne vidim Arneja Gerikeja, Helga Stevens morda pride kasneje. To pomeni, da gremo gospodu Ivu Vajglu v imenu skupine Alde. Izvolite. Thank you very much. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dragi kolegi. Zahvaliti se želim poročevalcu za ta, za to, ta osnutek mnenja. Prostotrgovinski sporazum med EU in Južno Korejo dejansko orje ledino in omogoča boljše sodelovanje na področju okolja in dela. Ta sporazum vključuje tudi medsebojno zavezo o spoštovanju um, osnovnih standardov ILO in pravic delavcev, vključno zavezo za ratifikacijo in izvajanje vseh konvencij ILO. Kot je že povdaril poročevalec, Južna Koreja še ni ratificirala nekaterih osrednjih konvencij ILO. Še zlasti, kar zadeva svobodo združevanja in učinkovito priznavanje pravice do kolektivnih pogajanj ter odpravo prisilnega dela. Zato pozdravljam, da to besedilo poziva Južno Korejo naj pospeši ratifikacijo teh konvencij. Obenem pa je pomembno priznati kot pozitiven korak to, da sta se EU in Južna Koreja dogovorili za projekt za izvajanje temeljnih konvencij ILA o nediskriminaciji na področju zaposlovanja, ki ga bo financirala EU. Take pobude so dober zgled, kako bi pravice delavcev lahko zagotovili z boljšim dialogom med EU in Južno Korejo, kot to predvideva prostotrgovinski sporazum. Nasplošno menim, da gospodarska rast in nadaljna liberalizacija trgovine morata iti z roko v roki s podbujanjem visokih standardov na področju dela. To se mi zdi, da je smer, v katero mora iti Evropska unija in tudi Južna Koreja. Hvala lepa. Eh, eh, Hvala lepa. Zdaj pa v imenu Ru, uh, Gue, Rina Ronjakari. Prosim, da si nataknete slušalke, ker bom danes govorila dansko. Najprej, strinjam se, da gre za zelo pomembno temo. Gre ne samo za konkreten sporazum, ampak gre tudi za splošen pristop z državami, ki imajo težave pri organiziranju trga dela. Želim se zahvaliti poročevalcu za izvrten osnutek, kar nekaj je odličnih elementov, čeprav je to mnenje zelo kratko. Seveda pa želimo to besedilo še nekoliko podkrepiti in sicer Želimo si, da bi poudarili ne samo kršitve, ampak želimo poudariti tudi, da bodo posledice, če Koreja ne bo zagotavljala temeljnih pravic za svoje delavce. Dejansko mora se v primeru kršitev pokazati sporazum oziroma rezultat na sporazumu. Vedeti moramo, da če ne bodo vse konvencije ILA uveljavljene, sporazum ne bo veljav. Je pa treba povedati tudi, da če pride do resnih kršitev po uveljavitvi sporazuma, mora biti neka posledica. Zdi se mi, da bi morali bolj podkrepiti besedilo, sicer pa si želim, da bi se ta razprava še nadaljevala. Hvala lepa, je gospod Mecerič zelenih tu med nami, ne? In nihče ga tudi ne nadomešča, kot vidim. Potem pa EFDD Tiziana Begin. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, kolegice in kolegi, tudi sama se zahvaljujem poročevalcu za izvrstno opravljeno delo. Kot drugi kolegi sem tudi sama mnenja, da bi morali biti prostotrgovinski sporazumi z našimi partnerji tudi inštrument za spodbujanje naših vrednot. In sporazum z Južno Korejo je obetal kar veliko. Zdaj pa vidimo, da prihaja do napetosti med vlado in sindikati. Vlada se je odločila za nasilno represijo. Strinjam se s poročevalcem, ko obsoja represijo in kršitve človekovih pravic. Bi pa poudarila, to ni prvič, ko se neka država zateka k nasilju, ne glede na to, da sporazum predvideva drugače. Tako pri prostotrgovinskih sporazumih, kot tudi pri drugih, bi Evropa morala zahtevati eh, spoštovanje vrednot. In če tega ne naredimo, je to po mojem mnenju kriminal. Zato bi morali od Južne Koreje zahtevati, da čim prej ratificira konvencije ILO in da se odpravi vse oblike prisilnega dela. Južna Koreja je imela veliko korist predvsem v obsegu menjave in zato je skrajni čas, da bi tudi prebivalstvo končno imelo kaj koristi od tega. Eh, eh, hvala lepa, tudi Mare Bizoto ni. Dominik Mata je na svoje mesto, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se pričal v imenu gospe epizodo, ki ima druge opravke. Prebral bom eh, njene komentarje, najprej pa uh, splošni komentar. Zahvaljujemo se uh, poročevalcu. Zdi se, da gre za izmenjavo. Trgovali bomo z Južno Korejo, če Južna Koreja uh, sprejme nekatere temeljne uh, določbe, kar se tiče dela osebno eh, nisem prepričan, da bodo to naredili. Veliko je namreč odvisno od eh, načina izvajanja takšnih eh, določb. Sedaj pa bom prebral komentar gospe Bicoto. Trgovinska politika Evrope je nevarnost, nevarnost za naša podjetja, MSP-je, tiste, ki delajo za kakovost v eh, regijah. Gospa Bicoto poznal eh, problematiko regij, zato ker je eh, italijanska poslanka. Gre za veliko pomembnih sektorjev, ki so pomembni za konkurenčnost držav članic. S tem norim sporazumom Evropa škodi naši kmetijski proizvodni, naprimer geografskim označbam in proizvodnim posebnim uh, izdelkom, naprimer uh, eh, mesnim izdelkom, sirom in tako naprej. S tem posegamo v pravice, ki so jih že pridobili naši proizvajalci, tako kot naprimer v prostotrgovinskem sporazumu z Vietnamom. S tem sporazumom želimo spremeniti geografske označbe v eh, neskupne označbe, kar pomeni, da jih bodo lahko proizvajalci uporabljali popolnoma svobodno. TTIP bi lahko naprimer privedel do eh, sira kamomberja, ki bi bil eh, proizveden v Alabami po Alabamsko. Govoriti je treba tudi o eh, zaščitenih geografskih označbah in glede na vse to je treba spremljati razvoj dogodkov pri vseh teh sporazumih, tako da bomo lahko ocenili stroške in prednosti v vsakem sektorju. Če bo prišlo do težav, bomo morali takoj ustvariti ustrezne ovire in eh, zaščititi naše proizvajalce, če bo prišlo do goljufi. Hvala. E, Mr. Fontulis. Gospod Fontulis. Hvala lepa. Prostotrgovinski sporazum z Južno Korejo je pozitiven korak in zato odobravamo pristop poročevalca. V odboru za zaposlovanje pa moramo poskrbeti, da bodo spoštovane pravice delavcev. Osredotočiti se moramo tudi na to, da je izobrazba v Južni Koreji na zelo visoki ravni. Tudi varnost dela je vidik, ki bi se mu morali bolj posvetiti. Žal, pa gre za območje, kjer je veliko multinacionalk. Zato je zelo pomembno, da spremenimo naš način razmišljanja in da se zavedamo, da dobiček ni edina sveta stvar. Eh, Hvala lepa. Imamo tudi predstavnike komisije. Izvolite, beseda je vaša, če želite. Yes, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prihajam iz eh, Generalnega direktorata za trgovino. Poskusil vam bom predstaviti naše stališče. Kot veste, gre za prostotrgovinski sporazum z Južno Korejo, ki je bil uveljavljen pred petimi leti. V preteklih štirih letih smo se naučili delati in delati vzpostaviti medsebojno zaupanje z Južno Korejo in vzpostavili smo tudi odlično rutinsko delo na vsakodnevni ravni. Prav tako smo imeli sestanke med vladami, tudi s civilno družbo smo se sestajali in se medsebojno obveščali. Potem smo tudi sistematično imeli skupne izjave, kjer smo navedli vse tisto, kar ni navedeno v prostotrgovinskih sporazumih. Kar pa zadeva vsebino te razprave, naj povem, da smo zdaj dosegli uravnoteženo stanje na strani dela, se pogovarjamo o štirih konvencijah, ki jih eh, Južna Koreja še ni ratificirala. Naj vas spomnim, da se je Južna Koreja zavezala ne k ratifikaciji, pač pa k procesu ratifikacije. Potem konvencija ILO 111 o odpravi diskriminacije in pogovarjamo se seveda tudi o tem, kako Južna Koreja obravnava sindikate. Naša ocena je, da smo nasplošno zadovoljni s tem, kako Južna Koreja obravnava ta prostotrgovinski sporazum. Vzpostavili smo pozitiven odnos z Južno Korejo in ne vidimo potrebe, da bi začeli posvetovanja na tej točki. Naj povdarimo glavne dosežke po našem mnenju. Uspeli smo odpraviti nasprotovanje Južne Koreje, da bi se sploh pogovarjali o vprašanjih trga dela, Tega na začetku niso hoteli. Prav tako je Južna Koreja sprejela sodelovanje strokovnjakov ILA v naših pogovorih med vladami. Tega tudi na začetku niso hoteli, ker so bili odnosi med Južno Korejo in ILOM zelo zahtevni. Prav tako je Južna Koreja sprejela, da bo povedala, kateri bodo naslednji koraki glede konvencij ILA, ki jih še ni ratificirala, in ponudili smo platformo za civilno družbo EU in Južne Koreje, zato da bi se lahko neposredno pogovarjali in sporočili Evropski uniji in vladi Južne Koreje, katere so stvari, ki najbolj skrbijo in to vključuje sindikate in nasilje. Mislim, da ni nobenega drugega okvirja, ki bi ponujal tako možnost. In ne nazadnje, v prihodnih nekaj dneh bomo tudi začeli projekt v okviru inštrumenta partnerstva, da bi preučili spoštovanje s konvencijo ILA 111, tako v Južni Koreji kot v državah članicah EU. Želimo ugotoviti, katere so najboljše prakse za to, da bi lahko izboljšali implementacijo, seveda predvsem v Južni Koreji, ampak ne pa izključno. In če smem zaključiti, Seveda bomo to razsežnost vključili tudi pri evalvaciji prostotrgovinskega sporazuma, ki se bo začela v kratkem. Most, uh, Hvala lepa. No, to je bil eden od najbolj debatiranih, če hočete, sporazumov. Kolumbija in Južna Koreja sta bila tista sporazuma, o katerih je bilo največ govora. In zelo zanimivo je, če bo sledila evalvacija in poglobljena razprava. Zdaj pa besedo dajem ponovno Šonu Simonu, da zaokroži to razpravo. Hvala, predsedujoča, in hvala vsem poročevalcem v senci, mojim kolegom. Zdi se, da se vsi poročevalci v senci v veliki meri strinjajo, da si lahko obetamo proces, ki bo hiter in te bo temeljil na sodelovanju. Nekateri kolegi, kot sem lahko zaznal, bi želeli iti nekoliko dlje in predvideti tudi sankcije. Mislim, da je edini razlog, da tega nismo predvideli ta, da smo se pač zavedali, da gre zgolj za mnenje odbora Empel, za odbor Inta. In verjetno bo odbor Inta posvetil največjo pozornost pozornost trgovini. Zato smo rekli, da želimo naše zahteve ohraniti na minimalni ravni, da bodo tudi oni lahko bolj realni pri pripravi svojega poročila. Sveda pa moram čestitati komisiji za nekatere briljantne fraze, birokratske fraze v besedilu. Recimo, komisija nas spomni, da se je Južna Koreja zavezala ne k ratifikaciji, ampak k procesu ratifikacija. Krasno razlikovanje, hvala lepa vam za to. In izjava komisije, da so nasplošno zadovoljni z načinom, kako napredujemo na področju trga dela oziroma dela. Zdaj imamo ta sporazum že pet let. Pet let že teptajo pravice delavcev in sindikaliste zapirajo. Ugotavljamo torej, da ni bilo napredka, to pa je vseeno pozitiven proces. Vlade, ki se zavežejo, da bodo ratificirale oziroma ki se zavežejo k procesu za ratifikacijo, tu mora obstajati pogoj, da ko nasilno kršijo pravice in zapirajo sindikaliste samo zato, ker so sindikalisti, ko zatirajo sindikalno gibanje, no, ne pričakujem, da bodo ratificirale da bi lahko bil odbor za zaposlovanje in Evropski parlament na splošno v splošnem zadovoljen z napredkom. Mi kot odbor za zaposlovanje moramo razmišljati v smeri, ki so jo nakazali tisti kolegi, ki so dejali, da moramo iti dlje in zahtevati več, kajti sicer, ko poslušam komisijo, se bojim, da bomo kvečemu dobili manj. Okay. Uh, Dobro, hvala lepa. Kot ste omenili, kolega Simon je rok za vložitev predlogov sprememb 28. april, sprejetje v odboru pa 15. 16. junija. Ne vemo pa, kdaj bo to prišlo na plenarno zasedanje. Hvala torej za to. Pogovarjamo se o mnogih eh, trgovinskih vprašanjih v tem odboru in verjetno je to nekaj naravnega. Zdaj pa nadaljujemo s točko 9 na dnevnem redu in to je direktiva o enaki obravnavi pri zaposlovanju in delu. Mislim, da smo že imeli intenzivno razpravo tu gre za obravnavo 310 predlogov spremembe, ki so bili vloženi in besedo dajem kar poročevalki gospe Weber. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na začetku bi se rada zahvalila vsem kolegom, ki so vložili predloge sprememb. Mislim, da gre za eno redkih pozitivnih situacij v tej hiši, ko so vsi predlogi sprememb pravzaprav v isti smeri. Zato je resnica ta, da pravzaprav kontroverznih predlogov sprememb ni. Z nekaterimi so kolegi želeli poudariti nekatere vidike, nekatere nijanse, ampak nasplošno mislim, da lahko rečemo, da smo enakega mnenja glede tega, kako gledamo na potrebo po boju proti diskriminaciji v zvezi z zaposlovanjem in delom. Kar zadeva diskriminacijo na podlagi starosti, menim, da smo soglasni. Tako mladi kot starejši morajo biti vključeni in potrebujemo ustrezne politike za boj proti diskriminaciji. Zlasti pri osebah starejših od 50 let ali celo mlajših od 50 let je nedvomno pravi pristop vseživljenjsko učenje. zagotavljanje ali izboljšanje usposabljanja za pridobivanje digitalnih veščin in spretnosti, zato da se delavci lahko spopadajo z novimi izzivi na trgu dela. To je po mojem mnenju pravi pristop. Potem pa glede. Diskriminacija na podlagi vere in prepričanja. Naj povem, večina predlogov sprememb obravnava sedanjo situacijo, situacijo, ki jo živimo v Evropski uniji. Veliko je omemb beguncev in njihove integracije, govora je o migracijah, o tem, da je treba priseljence vključiti na trg dela v Evropski uniji in podobno. Potem, glede invalidnosti, Veseli me, da je gospa Stevens tu. Imamo namreč njeno poročilo glede izvajanja konvencije za osebe z invalidnostjo in nekateri predlogi sprememb, ki jih je uložila gospa Stevens, pravzaprav predstavljajo bistvo tega, kar vsebuje to drugo poročilo. Prav tako je pomembno omeniti, da mnogi predlogi sprememb govorijo o tem, da ni ustrezne varnosti in da ni ustreznih bivališč za invalidne osebe, kar samo po sebi predstavlja diskriminacijo. Te vidike sem omenila, ker sem želela povedati, da smo imeli opravka z vrsto kompromisnih predlogov sprememb, zato da smo zožili teh 310 predlogov sprememb. Kakih 30 kompromisnih predlogov sprememb bomo imeli, za katere upam, da bodo poskrbeli za to, da bo poročilo bolj dosledno, da bomo vse, kar je odveč, črtali. In da bomo poskrbeli tudi, da bo celotna oblika poročila taka, da bo poročilo lahko razumljivo. V vseh kompromisnih predlogih sprememb smo vključili nekatere stvari, glede katerih so že glasovali v odborih Libe in FEM, kajti tudi oni se strinjajo z osnovno idejo tega poročila kot rečeno, gre za zelo pozitivno situacijo. Vidim, da smo zelo enakega mnenja. Kompromisni predlogi sprememb bodo poslani vsem poročevalcem v senci še danes, vsekakor pred 12. uro. Predviden je tudi sestanek poročevalcev v senci, ki naj bi potekal jutri. Predlagam pa, da to prestavimo na četrtek, da bodo kolegi imeli več časa, da preberejo kompromisne predloge sprememb, da se tudi med seboj lahko pogovorimo, ampak to so podrobnosti, na katerih bomo še delali. Hvala lepa vsem kolegom za opravljeno delo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 Najprej bi rada čestitala poročevalki. Mislim, da je poročilo relevantno. Tudi tema je aktualna. Ta direktiva je za nas zelo pomembna. Vsi vemo, da je a, ta direktiva postala še bolj relevantna zaradi migracijske krize v Evropi, zaradi novih razmer v Evropi, kar se tiče obravnave nediskriminacije zaradi razlogov, ki jih najdemo v direktivi na podlagi veroizpovedi, invalidnosti, spolne usmerjenosti in tako naprej. Tema je torej aktualna in vredna razprave. Glede na vse to, pa je treba povedati še, da smo sicer eh, precej blizu stališčem, poročevalke, vseeno pa prosim, da uh, odpovemo sestanek s poročevalci v senci, zato ker potrebujemo več časa za analizo kompromisnih predlogov. Če pozivamo k bolj ravnoteženemu delu vseh naših dokumentih, potem eh, moramo za Eh, isto poskrbeti pri našem delu, potrebujemo več časa. No, četrtek bi bil tudi, pre, tudi precej uh, zahteven datum, eh, zahteven rok, ampak bolje bi bilo, da bi se srečali v četrtek kot, kot v sredo. Veliko je podobnosti med uh, starostjo in invalidnostjo, kar se tiče teh kriterijev, eh, imamo nove. Eh, določbe v zvezi s tem in v naših amandmajih smo pokazali, da na eh, invalidnost gledamo kot na nekaj, kar je povezano z okoljem. Če je okolje ustrezno prilagojeno, potem invalidnost ni velika ovira vsi nosimo očala, veliko nas nosi uh, očala. Če očal ne bi imeli, bi težko uh, delali, bi težko živeli. Ampak očala obstajajo in to nam vsem omogoča normalno življenje. Tako da je vse to pomembno, uh, takšne ideje so pomembne. In na evropski ravni je treba podpreti države članice, narediti uh, več eh, in izboljšati izvajanje teh načel v državah članicah. V nekaterih članicah eh, ta načela že veljajo, v drugih pa so te določbe še vedno prostovoljne narave. Če govorimo o skupnih stališčih, potem je eh, treba brez doma govoriti o Eh, dizajnu, o oblikovanju. In to je nekaj, eh, kar bi lahko ukrepili v tem poročilu. V poročilu je govora tudi o delovanju invalidov na trgu dela, o dostopu do odprtega trga dela. Na ravni držav članic imamo različna pravila, ki omogočajo lažji dostop invalidov do trga dela, ampak včasih se ta pravila nanašajo na posebna delovna mesta pod posebnimi pogoji. Mi bi radi izpostavili, da je bolje eh, dati to vrstne instrumente na voljo delodajalcem, tako da bodo invalidi imeli boljši dostop do navadnega, normalnega, standardnega trga dela. To je namreč boljše za njihovo vključevanje v družbo in eh, v trg dela. To je boljše tudi za odnose med invalidi in drugimi delavci če invalidi eh, delajo v eh, normalnih podjetjih, je to eh, bolje, kot če delajo v posebnih podjetjih, kjer so morda getoizirani. Še nekaj bi rada izpostavila, in to je digitalizacija eh, trga. Digitalizacija spreminja naš način dela, našo organizacijo dela. Nekatere eh, države članice na to gledajo kot na uh, oziroma nekateri poslanci in poslanke, se upravičujem, na to gledajo kot na grožnjo. Mi pa se osredotočamo predvsem na tiste, ki se soočajo s težavami, kar se tiče mobilnosti. Nove oblike zaposlovanja, nove oblike uh, dela, uh, še posebej v luči digitalizacije, so še posebej pomembne za tiste, ki imajo težave z mobilnostjo, za invalide in za starejše. kar se tiče nediskriminacije na osnovi uh, veroizpovedi, me veseli, da imamo v poročilo vključen uh, člen, ki govori o področju uporabe direktive. V primeru na vzkriži interesov še vedno veljajo nacionalna pravila. To je izjemno relevantno. Pogosto namreč pozabljamo, ko pozivamo k. Uh, bolj učinkovitemu boju proti diskriminaciji, pogosto pozabljamo, kot eh, sem dejala, ko gre naprimer za verske manjšine, da morata oba akterja upoštevati evropske interese. Potrebujemo ravnovesje. Če tega ravnovesja ne bo, potem poročilo ne bo ustrezno. Najlepša hvala. Gospa Blinkevič Jutje v imenu socialistov in demokratov. Eh, na, išču... Najlepša hvala gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila poročevalki gospe Weber za njen eh, način dela. Dejala je, da moramo sodelovati in skupaj iskati kompromise. Na ta način bo poročilo čim boljše. Omogočalo bo reševanje vseh teh vprašanj, ki eh, so tako pereča v številnih državah članicah. Uložili smo predloge sprememb v zvezi z več eh, vidiki poročila. Najprej starost. Rada bi ponovno izpostavila eh, ravno to. Zaradi demografskih sprememb v Evropi, zaradi podaljšanja eh, upokojitvene starosti, je diskriminacija eh, na podlagi starosti vedno bolj aktualna tema. Ker smo se odločili, da podaljšamo poklicno starost, moramo dati možnost starejšim, da ohranijo svoje delovno mesto oziroma da ostanejo na trgu dela, da eh, na trgu dela tudi sodelujejo. Ravno zato želimo okrepiti zaščito pred eh, nepremičnostjo pravičnim odpuščanjem. Želimo, da države članice analizirajo vprašanje eh, brezposobnosti ljudi starejših od 50 let. Razmišljati je treba o ukrepih, s eh, katerimi bi lahko te ljudi bodi si ohranili na trgu dela, bodi si jih vključili ponovno na trg dela. Ne smemo pa Eh, biti boja med mladimi in starejšimi na trgu dela. Eh, obe generaciji si lahko pomagata eh, z izkušnjami, znanjem. Države članice bi morale v sodelovanju s socialnimi partnerji spodbujati vse življensko učenje. Ljudem je treba omogočiti, da delujejo na trgu dela. Pri tem je treba spoštovati vse starostne segmente družbe in delavcev. Ljudje morajo imeti dostop do programov usposabljanja, tako da eh, lahko starejše prebivalstvo obnavlja svoje znanje in se prilagaja na spremembe na trgu dela. Še en vidik poročila se nanaša na invalidnost. Nažalost, še vedno ne znamo zaščititi najranljivejših pred diskriminacijo in to so invalidi. Nekatere države članice ne izvajajo tega vidika direktive, zato ker ne morejo prilagoditi delovnih mest invalidom. Ne dajejo na voljo ustreznih možnosti usposabljanja in poklicnega izobraževanja. Ravno zato pozivamo države članice, da bolje uporabljajo strukturne sklade Evropske unije in da prilagodijo delovna mesta invalidom. Izboljšati je treba tudi programe usposabljanja in poklicnega izobraževanja, tako da bodo imeli tudi invalidi prave možnosti za. Eh, vstop na trg dela. Na ta način se bomo borili proti socialni izključenosti in eh, revščini. Tretji vidik, ki ga je treba izpostaviti v zvezi s tem poročilom, pa je vprašanje nadlegovanja, nadlegovanja na uh, delovnem mestu na podlagi veroizpovedi, eh, starosti ali pa invalidnosti in tako naprej. Nadlegovanje na delovnem mestu ljudem onemogoča, da bi uh, ustrezno delali na tem delovnem mestu. Težko je včasih uložiti pritožbo uh, zaradi nadlegovanja na delovnem mestu. Ljudje se bojijo, da bodo službo izgubili ali pa preprosto ne poznajo svojih pravic, ne vedo, da uh, je mogoče sprožiti postopek pritožbe. Ravno zato smo pripravili več predlogov spremembe, ki govorijo o tem, da je treba sodelovati s socialnimi eh, partnerji, eh, ozaveščati ljudi o tej problematiki, eh, vključiti te vidike v kolektivna pogajanja, v programe usposabljanja, ki potekajo v eh, podjetjih eh, in v državah članicah nasploh. Komisijo in države članice je treba pozvati, da sodelujejo s sindikati, nevladnimi organizacijami in civilno družbo pri zagotavljanju enakih eh, možnosti za vse, pri enaki obravnavi za vse. Pozvati moramo države članice, da si izmenjujejo najboljše prakse. Brez doma bomo našli dogovor, eh, kar se tiče kompromisov. Če je treba sprejeti odločitev sedaj, predlagam, da organiziramo sestanek za četrtek. Sedaj pa gospa Helga Stevens v imenu EKR. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, hvala Eh, vsem. Rada bi pozdravila eh, poročilo gospe Weber. Rada bi pozdravila tudi sklic na konvencijo o pravicah eh, invalidov. Kot poročevalka za mnenje v odboru Libe bi rada še enkrat izpostavila, da je nediskriminacija na področju zaposlovanja na delovnem mestu učinkovita zgolj, če se proti diskriminaciji borimo na vseh različnih področjih v življenju. Države članice morajo zagotoviti, da so pravice povezane z poslovanjem, eh, storitve povezane z poslovanjem, tudi zagotavljanje ustrezne stanovanske politike eh, izjemno pomembne, vse skupaj mora biti prenosljivo in v skladu eh, s pravico gibanja za invalide. Kar se tiče nizke stopnje zaposlovanja, bi rada izpostavila, da je ta tema še posebej eh, aktualna za tiste, ki so starejši od 50 eh, let. Zaradi digitalizacije eh, trga dela bodo morale države članice narediti še več. Potreba je rešiti vprašanje usklajevanja znanja in potreb na trgu dela. Verjamem, da ni hierarhije različnih oblik diskriminacije skrbi me eh, več tipov diskriminacije, ki se izvajajo skupaj. Mislim, da so eh, zadeve pravno precej negotove, obstajajo eh, fragmentirana pravila, različni standardi v državah članicah, zato ni dovolj jasnosti, kar se tega tiče. Mislim, da potrebujemo nekaj več časa za to, da bi ustrezno analizirali vse kompromise, ki smo jih dobili imamo približno 30 kompromisnih predlogov, kar je eh, kar precej. Predlagam oziroma strinjam se s kolegi, da bi lahko priložili eh, sestanek eh, s poročevalci v Senci, ampak v, črte, v četrtek imam druge opravke, tako da prosim, da ta sestanek predložimo na poznejši datum, tako da bomo imeli dovolj časa za analizo. Če bomo imeli dovolj časa za analizo kompromisnih predlogov, potem bomo dobili globalen uvid v vse kompromise in na ta način bomo izboljšali osnutek. Hvala. Uh... Najlepša hvala. V imenu skupine GUE bi rada besedo predala poročevalki v senci, gospe Kari, ki pa je ni, nikogar drugega uh, ni tukaj iz uh, skupine GUE. Sedaj pa gospa Ždanokov v imenu zelenih. Hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila Renate Weber, ki je pripravila dobro poročilo. Rada bi spregovorila o naših predlogih spremembe. gospa uh, eh, Stevens je govorila o invalidah, invalidih in uh, tudi naši predlogi spremem se nanašajo na invalide. Imamo uvodno izjavo H, naprimer, uh, eh, odstavek 13a, odstavek 14. Predlagali smo tudi spremembo nekaj nekaterih drugih delov besedila predlagamo nov odstavek 13a, ki ga lahko preberem. Trg dela mora biti prilagojen potrebam invalidov. Niso invalidi tisti, ki se morajo prilagajati na trg dela, zato da najdejo uh, zaposlitev. To je strateški pristop, ki smo ga želeli izpostaviti s pomočjo tega predloga spremembe. predlagamo tudi spremembo eh, odstavka 14, predlagamo uvedbo eh, novega odstavka 14a. Radi bi pozvali države članice, da zagotovijo podporo delodajalcem, ki zaposlujejo invalide. S tem bi radi spostavili ustrezne uh, pogoje za izvajanje vseh faz uh, zaposlovanja, iskanja, uh, Eh, novih zaposlenih in na to dejanske zaposlitve. Pozivamo tudi komisijo, da reši vprašanje invalidov, da se bori proti diskriminaciji, ki eh, so je invalidi deležni. Na to imamo tudi več predlogov spremembe, ki se nanašajo na starejše. tega ne omenjamo vedno, ko govorimo o diskriminaciji, ampak v uh, okviru definicije eh, diskriminacije, kot jo uporabljamo uh, tukaj v odboru za poslovanje, je to velika težava. Ljudje, uh, ki so tik pred upokojitvijo, niso zaposljivi, težko uh, najdejo službo in to poraja veliko vprašanj. Predlagamo nov odstavek, uh, nov del odstavka uh, eh, 19. Razviti je treba nove ukrepe za to, da bi zagotovili ustrezne strategije za aktivno staranje. Spodbujati je treba tudi k razvoju okolja, ki je prijazno starejšim. To je prav tako pomembno urodje. Poleg tega smo vložili še predlog spremembe, ki se nanaša na statistiko in zbiranje statistike o brezposelnosti. O tem bomo seveda še govorili, ampak naša ideja je ta, da pri zbiranju statističnih podatkov upoštevamo prostovoljna vprašanja, na katere lahko ljudje eh, odgovorijo, če želijo govoriti o diskriminaciji na eh, podlagi veroizpovedi, invalidnosti, starosti, eh, spolne usmerjenosti in tako naprej. To so seveda elementi, ki izhajajo iz eh, listine in iz direktive same to je naš predlog, z veseljem se bomo o teh predlogih pogovarjali eh, s poročevalko in sporočevalci v senci. To je nekaj idej, ki jih eh, predlagamo za to poročilo. Hvala. To... Najlepša hvala v imenu EFDD, Laura uh, Age. Sì, grazie Presidente e soprattutto grazie alla... Hvala predsedujoča in hvala kolegici Renate za opravljeno delo. Od samega začetka smo bili zelo kritični. Namreč gre za to, da se je treba spopasti z vprašanjem diskriminacije. Ampak Nespremljivo je, da se izpusti glavna diskriminacija, to pa je diskriminacija na delovnem mestu. To bi moralo biti težišče, ki je pravzaprav gonilna sina za naš odbor v tem poročilu. In veseli me dejstvo, da je Renate želela svoje prizadevanje usmeriti prav v to smer. Mi poudarjamo predvsem diskriminacijo na delovnem mestu poročilo kolegice Stevens zelo dobro govori o tematiki invalidnosti in zato je seveda potrebno vključiti tudi to poročilo v to besedilo. Je pa treba vedeti, da je pač kolegica že napisala to poročilo. Morda se lahko navežemo na to. Sama bi poudarila eno temeljno stvar. ki invalidnim delavcem preprečuje dostop do trga dela. Zelo pogosto podjetja raje plačajo kazen zaradi ne zaposlovanja, kot pa da bi prilagodila delovno mesto za osebe, eh, ki so invalidne. In to se mi zdi, da je najhujša možna diskriminacija na delovnem mestu. Menimo, in to smo tudi naredili z našimi predlogi sprememb, da obstaja skupina delavcev, ki so izključeni iz trga dela, zato ker niso ne mladi, pa tudi ne dovolj stari, da bi se lahko upokojili. To so osebe starosti med 55 in 65 letom. V Italiji zelo dobro poznamo to skupino in jim rečemo je zodati, ampak Tudi za to skupino je treba izboljšati njihove kvalifikacije in poskrbeti za ponovno vključitev na trg dela. Vse več pa je zdaj delavcev, ki ostajajo na delovnem mestu, zato ker so pravila za upokojevanje neprimerna in zato ostajajo delavci tudi še po upokojitveni starosti na trgu dela. Tudi to bi bilo treba spremeniti. Potem so tu še oblike diskriminacije, ki bi jih morali vključiti. To pa so oblike nadlegovanja, kot so mobbing, kot je zasledovanje, potem zaščita žvižgačev. To so nove oblike diskriminacije, ki jih pogojuje tudi razvoj našega življenja in ravno zato bi bilo potrebno zaščititi osebe, ki so žrtve teh oblik. Poleg tega imamo v državah članicah tudi sodne postopke, ki trajajo leta in leta. Zato zahtevamo, da se upravni postopki postopki, ki se nanašajo na diskriminacijo na delovnem mestu, torej te postopke bi bilo potrebno skrajšati, pospešiti, po drugi strani pa bi ti postopki resnično morali zaščititi delavce. Zelo pogosto namreč delavci ne naredijo nobenega koraka v to smer, zato ker nimajo nobenih jamstev in nobenih varovalk. Ena stvar recimo je varstvo osebnih podatkov. Potem so tu še ustave. Italijanska ustava pravi, da mora republika odpraviti vse gospodarske in socialne ovire, ki preprečujejo enakost in zagotavljanje vseh svoboščin. Verjetno tako kot naša ustava, tudi druge predvidevajo podobno. In če hočemo kaj doseči, potem se mi zdi, da bi morali vsa prizadevanja, ki jih je Renate uložila, še dopolniti. Upamo resnično, da bomo lahko na koncu dobili dober rezultat. Najlepša hvala. Sedaj pa Mara Pizzotto, ki pa je ni, gospod Marta v njenem imenu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. In eh, čestitke, gospe uh, Weber za to poročilo. Nismo vložili predlogov sprememb, ampak seveda uh, pazimo na te predloge. Boj proti diskriminaciji na trgu dela uh, na podlagi invalidnosti, spolne usmerjenosti, starosti in veroizpovedi, prav, to je seveda dobro. Kar se tiče invalidnosti, je seveda prav, da da zagotovimo socialno pomoč invalidom in da jim pomagamo pri vključevanju na trg dela. Ampak trenutno se eh, uporablja kaznovalna politika. Če podjetje ne najema, potem mora plačati kazen. Po mojem mnenju bi morali ljudem eh, zagotoviti nekakšno spodbudo. Naprimer, kar se tiče socialnih transferjev, eh, kar se tiče davčne politike bi lahko pomagali eh, podjetjem. Tako bi delodajalci sami ugotovili, da je v njihovem interesu najemati eh, invalide včasih. Kar se tiče starosti, lahko v tem poveste, karkoli želite, ampak spet so eh, vodje podjetij tisti, ki se odločajo. V teh težkih eh, časih je treba seveda eh, upoštevati dejstvo, da so mlajši zaposleni eh, cenejši in uh, bodo delali več oziroma uh, bodo aktivnejši, starejši pa so dražji in bodo delali manj. Izpostaviti je treba znanje delavca. In uh, znanje je bistvenega pomena v podjetju. Prenos znanja pa je neka dodana vrednost. Mislim, da je treba uh, govoriti o tem. Delodajalce je treba spodbujati uh, Eh, ravno k temu, da ohranijo starejše na eh, delovnem mestu za, zaradi prenosa znanja. Ti starejši lahko postanejo tutori in pomagajo mlajšim zaposlenim v podjetjih. To bo uh, dobro za vse, za podjetje, za delodajalca, za starejše, za uh, mlade, za uh, zavode za zaposlovanje na to vprašanje spolne usmerjenosti. Zadeve so bolj zapletene. Seveda diskriminacije ne sme biti, kar se tiče uh, veroizpovedi, se upravičujem, govorimo o veroizpovedi uh, in na podlagi spolne usmerjenosti. Ne smemo pa zapasti v sistem pozitivne diskriminacije, ki bi škodila drugim skupinam. Edina stvar, o kateri moramo govoriti, je pripadnost neki eh, naciji. Veroizpoved in spolna usmerjenost sta del zasebne sfere in eh, to ne sme na to negativno vplivati na druge. Pozitivna diskriminacija je lahko problematična. Vemo, naprimer, kaj se dogaja v državah članicah in eh, to škodi tistim, ki so deležni pozitivne diskriminacije. Poskušate uh, vključevati v družbo Eh, politične begunce. Mislim, da je vse skupaj precej nevarno. Eh, nismo uložili predlogo sprememb, kot sem dejal, bomo pa eh, čakali in analizirali kompromise. Hvala. Thank you, Mr. Koch. You had asked for the floor. The floor is yours. Hvala, gospod Koch. Vi ste zaprosili za besedo. Spoštovana kolegica Weber, najprej bi se zahvalil za zelo dober osnutek poročila. Uh, Direktiva o enakosti pri zaposlovanju je pomembna in nad njej je treba delati neprestano. 310 predlogov sprememb, 18 eh, sem jih pripravil sam. Najpomembnejše točke so naslednje. Parlament je v preteklosti vedno bil proti temu, da bi imeli neko uh, horizontalno uh, direktivo o enakosti pri zaposlovanju, kajti uh, ni mogoče uveljaviti um, enako zaščito pred različnimi vrstami diskriminacije. Potem drugič, želimo enoten uh, standard za, za delovno okolje, invalidov. Ampak ti splošni standardi so neki najmanjši standardi. Ti veljajo za vse ljudi, tudi za invalide. Mi pa izhajamo iz dejstva, da je treba za ljudi, ki imajo posebne potrebe, zagotoviti nek individualen, specialen uh, pogoj oziroma delovno okolje in treba upoštevati njihovo invalidnost. Tretjič. Statistične podatke v zvezi uh, z enakostjo pri zaposlovanju. To je nekaj, eh, česar ne bi smeli zahtevati. Potrebujemo ustrezne primerjave, ne pa preveliko birokratsko obremenitev. Potem četrtič mislim, da je pravilno, da tudi z državne strani eh, zavarujemo eh, žrtve diskriminacije, ampak da bi šli tako daleč kot do davčnih ukrepov, to pa se mi zdi neustrezno. Želeli bi, da to črtamo. Še naprej vam želim veliko uspeha pri vašem delu.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 da dosežemo najboljši možni kompromis in eh, pripričana sem, da bo tako tudi tokrat. V preteklosti Evropske unije je to prva direktiva, ki govori o boju eh, proti diskriminaciji invalidov na tak način, da eh, invalide postavlja v središče pozornosti. In to pomeni, da se tudi odgovornost porazdeli. Nositi jo mora več akterjev. Prej odgovornost ni bila enakomerno porazdeljena. Zato je delo parlamenta zelo pomembno. Imamo 310 predlogov sprememb in to kaže, da si parlament zelo prizadeva, da bi direktiva postala bolj učinkovita vsi, ki so govorili pred menoj, so menili invalide. Menim, da je to zelo pozitivno. Tudi sama sem invalidka, ampak ne smemo pretiravati pri tem. Evropski parlament podpira invalide, ampak krati moramo pokazati, da se borimo proti diskriminaciji na vseh drugih področjih življenja bodi si zaradi veroizpovedi, starosti, spolne usmernosti in tako naprej. Torej, obstajajo tudi druga področja, kjer prihaja do diskriminacije. Tudi sama sem pripravila več predlogov sprememb, večina se jih nanaša na invalide, ampak se to deluje tudi na druge skupine skupnosti. Naj poudarim dva predloga sprememb. Najprej eh, številka 108, tukaj gre za prilagoditve in zmožnost prilagajanja. Upam, da bo poročevalka lahko ta predlog spremembe podprla. Prilagoditev eh, kot neke vrste zmožnost je zelo pomembna eh, pri invalidih in zmožnosti. Eh, Zelo pomembno je, da zagotovimo storitve na čim višji ravni. Seveda, eh, moji predlogi sprememb vplivajo tudi na druge skupine ljudi, recimo za tiste, ki so um, zelo bolni, mogoče po prometni nesreči. In potem pride do zelo različnih posledic zaradi te nesreče. Na mačarskem je pogosto tako, da niso samo zdravniška uh, poročila tista, na podlagi katerih se odloča, uh, v kolikšni meri je nekdo sposoben delati na določenem delovnem mestu. Jaz upam, da uh, bodo naši predlogi sprememb upoštevani. Hvala. Hvala lepa. Gospa Weber, želite še kaj dodati za zaključek? Beseda je vaša. Ja, hvala lepa. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci in vsem drugim, ki so se oglasili. Hvala za prijazne besede, pa tudi za vaš prispevek k temu poročilu. Iz slišanega lahko že zdaj povem, da so mnoge zamisli že zdaj vključene v kompromisno besedilo. Upravičujem se, da sem tako pozno pripravila eh, kompromisne predloge sprememb, ampak ta teden sem se ravno vrnila skoraj tri tedenske misije v Peruju, tako da je bilo težko eh, delati zgolj prek elektronske pošte. Eh, vse kompromisne predloge sprememb bomo poslali do danes opovdne. Glede postopka obravnave predloge, predlogov sprememb, predlagam, da se sestanemo v četrtek in se najprej pogovarjamo o prvi polovici teh predlogov sprememb. Naslednji teden pa potem lahko zaključimo razpravo o preostalih predlogih sprememb. Tukaj sem ta teden, pa tudi naslednji teden, cel teden, pa še en teden kasneje. Tako da mislim, da je najpomembneje, da se dogovorimo o določenem številu kompromisnih Eh, predlogov sprememb. Danes eh, so kolegi predstavili nekaj zamisli, ki so tudi, tudi meni zelo blizu. Tudi sama sem pripričana, da pri diskriminaciji ni nobene hierarhije. Najbolj nevarna je pravzaprav multipla diskriminacija. Žal se s tem soočamo v vsakdanjem življenju. Vsekakor bomo imeli v kompromisnih predlogih in poročilih navedeno tudi, da čeprav se pogovarjamo o boju proti diskriminaciji na delovnem mestu, ni dovolj, da se borimo samo proti temu vidiku diskriminacije. Kajti dejstvo je, da če želimo zmanjšati diskriminacijo oziroma se je znebiti, potem mora biti pristop širši. Obravnavati je treba diskriminacijo na drugih področjih. V izobraževanje je treba uvesti vidik boja proti diskriminaciji. Eh, zamisel horizontalne direktive dejansko je dobra in eh, mislim, da so to povedali mnogi kolegi, ki so se že oglasili v zvezi s tem poročilom. Upam, da bomo imeli plodno razpravo s poročevalci v senci v zvezi s kompromisnimi predlogi in da bomo na koncu pripravili ustrezno poročilo. Hvala. Hvala vam. V našem odboru naj bi sprejemali to poročilo 21. junija, na plenarnem zasedanju pa septembra, torej po poletnem odmoru. Hvala. Gremo naprej na točko 10 dnevnega reda. Gre za nadzor financiranja nevladnih organizacij iz proračuna Evropske unije. Besedo dajem poročevalki gospe Ždanoki iz Zelenih. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se za pripravljalno delo v zvezi s tem poročilom. Torej, zahvaljujem se vsem, ki sodelujejo z nevladnimi organizacijami, eh, kajti pri pripravi tega mnenja smo imeli kar nekaj sestankov, posvetovanj eh, z nevladnimi organizacijami in njihovimi mrežami. V predlogu smo predstavili, kar so nam povedali predstavniki nevladnih organizacij. Zato je ta osnutek precej kritičen, ko gre za obstoječe programe Evropske unije, recimo Evropski socialni sklad, potem eh, sklad za evropsko pomoč najbolj zapostavljenim, pa tudi program za zaposlovanje in socialne inovacije. seveda zahtevana dolžina eh, mnenja nam ni omogočila, da bi vključili vse vidike eh, problemov. V rokavo imamo še več predlogov in eh, upam, da bomo pri delu s poročevalci v senci lahko obravnavali vse pomisleke, ki smo jih slišali od nevladnih organizacij. S temi bomo ostali v stiku, tako da bodo naša priporočila čim bliže njihovim pomislekom in pa praksi. Seveda nam je žal, da se zmanjšuje financiranje eh, EU eh, za evropske. Eh, nevladne organizacije na socialnem področju. Zlasti v okviru mm, EASI. E. No, poleg tega, da se zmanjšujejo sredstva, pa govorimo tudi o čim boljši uporabi obstoječih sredstev in skladov. Tukaj eh, se osredotočamo predvsem na težave pri dostopu do financiranja. Govorimo tudi o kompleksnosti programov in pa zahtev poročanja v zvezi s temi skladi in sredstvi. Potem je tukaj eh, še težava eh, v zvezi z operativnimi eh, subvencijami, za eno leto, želimo bi večjo kontinuiteto, večno, večjo trajnostnost, torej tudi obdobje daljše od enega leta. Zaradi same narave javne porabe eh, se včasih postavlja pod vprašaj mnoge naloge na področju uh, socialnih nevladnih organizacij in uh, želeli bi čim bolj doseči tiste ravni družbe, ki so manj eh, zaščitene, recimo revne in podobno. Včasih jih je mogoče doseči samo prek nevladnih organizacij. Te so neke vrste posrednik, da se obravnava potrebe uh, teh skupin in da se jim zagotovi, zagotovi financiranje Evropske unije. Povdarjamo tudi našo zaskrbljenost v zvezi s programom EASI, torej za zaposlovanje in socialne inovacije. Včasih eh, lahko za sredstva zaprosijo samo organi iz javne uprave, zato bi želeli, da komisija pripravi predlog, eh, Eh, ki bo tak, da bodo lahko tudi nevladne organizacije vodilni partnerji pri takih programih, torej ko se uporabljajo taka sredstva. Sredstva Evropske unije Eh, ki so namenjena nevladnim organizacijam, zahtevajo sofinanciranje, ampak eh, včasih so nevladne organizacije eh, postavljene v slabši položaj, kajti ne morejo zagotoviti zadostnih protisredstev. Vemo, da nevladne organizacije delajo na različnih področjih, um, ki jih pokrivajo različni generalni direktorati komisije. Zato mora biti vključenih več direktoratov. Tako predstavila sem na grobo naše predloge. Z veseljem bom prisluhnila poročevalcem v senci, njihovim zamislim. Tako da. z veseljem prisluhnemo eh, različnim integriranim predlogom eh, poročevalcem v senci. Hvala lepa. Eh, besedo dam Romani Tomci iz ELS, izvolite. Hvala lepa za besedo. Hvala seveda tudi poročevalki za do sedaj opravljeno delo in ocenjujem, da je pred nami osnutek mnenja ki je dober osnutek in dobra podlaga za nadaljnje delo. Seveda se vsi strinjamo, da nevladne organizacije v našem vsakdanjem življenju igrajo zelo pomembno vlogo. Zelo pomembno pri teh nevladnih uh, organizacijah je tudi delo prostovoljcev. To bi še posebej rada poudarila. In nevladne organizacije seveda najdemo v skoraj vseh porah naše civilizacije, so pomembni za vsa področja. So nekakšen glas ljudstva in ker so glas ljudstva in ker so pomembne, se seveda vsi najbrž strinjamo s tem, da je prav, da jih tudi finančno podpiramo in spodbujamo. Vendar, na drugi strani, ko govorimo o njih, o nevladnih organizacijah, moramo imeti v mislih tudi drugo plat. In sicer ne samo pravice, ne samo pozitivne stvari, ampak tudi njihovo odgovornost. In zelo pomembno je, da so nevladne organizacije nepristranske. Tukaj bi še posebej rada opozorila na nekaj, kar opažam tudi v moji državi, v Sloveniji, da se sem ter tja te organizacije obnašajo kot politične stranke. Nekatere so nedostopne, v njihovih izjavah in v njihovem delovanju pa je čutiti močno politično noto. To seveda ni v redu. Zato še enkrat podarjam, zelo pomembno je, da so te organizacije objektivne in da sprejemajo na svoje pleče tudi odgovornost. In glede na to, kar sem sedaj povedala v teh nekaj zadnjih stavkih, um, pravzaprav sprašujem poročevalko, na kakšen način bi lahko prispevali vsi skupaj k temu, da bi Evropska komisija zagotovila večjo neodvisnost nevladnih organizacij, predvsem na socialnem področju. Vem, to je najbrž skoraj nemogoče, pa vendarle se je vredno potruditi vsi, jaz sem prepričana, da vsi izmed nas uh, poznamo nekatere zelo konkretne primere, kjer pravzaprav nevladne organizacije z denarjem, ki ga dobijo iz Evropske unije, nasprotujejo projektom, ki, prav tako, ki je financiran prav tako iz evropskega proračuna. Zdi se mi, da je to en velik konflikt, na katerem moramo še marsikaj narediti, da bi ga lahko preprečili. Seveda eh, naj zaključim s tem, da kot uvodoma ugotovljeno poročilo je, je dobra, osnutek mnenja je dobra podlaga za naše nadaljne delo. Prav gotovo bomo predlagali v naši poslanski skupini EPP eh, e nekatere amandmaje ampak načeloma jaz sem prepričana, da bomo dokaj hitro našli skupni jezik. Hvala lepa. I give the floor to the S&D shadow. Besedo dajem poročevalki v senci za S&D, Evi Kajil, izvolite. Hvala lepa. Hvala, Tatjana, za pomembno delo upravljeno v zvezi eh, s tem osnutkom. Eh, zlasti eh, glede ustreznega financiranja odgovornih nevladnih organizacij. Nevladne organizacije so bistvene pri eh, različnih programih za obravnavanje socialnih težav. Seveda je treba upoštevati tudi ekonomični cikl. Potem je tukaj EASI, tukaj je ESF, tukaj je FEAD, In uh, vsi ti skladi dejansko ne morejo delovati brez prispevka nevladnih organizacij. Nevladne organizacije pa potrebujejo strezne vire, tako kapital kot človeški kapital. In eh, Zdaj pride tukaj do kontradikcije, nevladne organizacije dobivajo denar od vlad in mislim, da moramo tudi to obravnavati v tem eh, osnotku mnenja. Potrebujemo ustrezno ravnovesje. Omenila bi tri elemente. Prvi je potreba, da čim bolj pospešimo socialno vključenost nevladnih organizacij v upravljanje bistvenih dolgoročnih politik, hkrati pa tudi nujnih eh, vprašanj, ki se pojavijo na kraju samem. Če hočemo optimizirati vključenost nevladnih organizacij, eh, moramo imeti preprost, standardiziran, um, dobro obvladil okvir, tako da bomo eh, z njimi eh, lahko ustrezno obravnavali tudi nujne primere. Potrem potrebujemo prožen odziv, da opremimo nevladne organizacije, da se bodo lahko spopadle recimo s položaji, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. To pomeni, da je treba zagotoviti ustrezna sredstva, torej ustrezen kapital, in pa tudi instrumente za tiste akterje v nevladnih organizacijah, ki vzpostavljajo infrastrukturo, recimo tudi srednjeročno in dolgoročno, tako da lahko obravnavamo bistvene potrebe. Potem pa je tukaj še tretja stvar, ki je eh, povezana s potrebo po interoperabilni eh, strukturi za financiranje programov v Evropski uniji o vključevanju vlad eh, držav članic. Kajti pogosto eh, vlade nekako zaposlujejo nevladne organizacije in temu pri tem pa ne sledijo eh, transparentnim postopkom. Stvar je pogosto nenadzorovana. Ne vemo, ali nevladne organizacije dosežejo cilje, katerim so se zavezale. Morajo čim bolj učinkovito izkoriščati zmogljivosti. Treba je spremljati zlasti v času nujnih primerov, Eh, kako se program izvajamo. Potrebujemo kredibilnost, eh, treba se povezovati s tistimi najbolj zanesljivimi nevladnimi organizacijami. Potrebujemo eh, sistem za merjenje, ne pa samo opise. Eh, kajti eh, dosti krat se lahko izkoliščajo razne politične zveze, včasih se eh, nevladne organizacije razglasijo kot prostovoljke, hkrati pa so tesno povezane z lokalno mafijo. Tako da ravno to nedeljo je bilo posod po novicah, recimo v Grčiji v povezavi z begunsko krizo nevladne organizacije pogosto izkoriščajo eh, sredstva. Dosti krat je tako, da se jih preučuje zaradi goljofij, pa še vedno dobivajo denar od vlad. Hkrati pa popolnoma nadzorujejo situacijo, ustvarjajo uh, napetost, manipulirajo samo situacijo in kar naprej dobivajo dodatna sredstva, uh, tako da se uh, umetno ustvarja neka napetost, eh, ki daje vtis, da so te organizacije še vedno zelo potrebne in da morajo ostati na lokaciji. Pred nami je še nekaj zapletenih eh, težav, eh, treba je najti odgovore. Hvala za vaše prizadevanja. Mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na transparentnost. Nadaljevali bomo s predlogi sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa. Ali imamo tukaj predstavnico IKR? E Kamila Vresinska očitno ni navzoča. Potem pa gremo naprej na Alde, gospa Harkin, izvolite. Hvala za besedo. Najprej bi se zahvalila kolegici za zelo dobro podlago za naše poročilo o socialnih nevladnih organizacijah. Strinjam se s poročevalko. Socialna misija nevladnih organizacij uh, je pod vprašanjem uh, zaradi velikih rezov pri uh, javnih izdatkih. Postali so vprašanje, ali potrebujemo nevladne organizacije, take kot so bile včasih, uh, so bile v tesni navzavi z vladami, javnimi službami. Um, danes poslušam to razpravo in zanimivo se mi zdi, kaj ti slišaš, slišiš uh, vidike iz različnih držav članic. Imamo stališče iz uh, Grče, iz Slovenije, sama predstavljam eh, stanje na Irskem. Zelo pomembno je, da imamo ta pregled. Eh, mogoče nekateri eh, kolegi nimajo točnega pregleda. Zelo pomembno je, da razumemo, kaj se dogaja. V maj državi je precej manj sredstev in to je vplivalo na mnoge socialne nevladne organizacije in njihovo uh, Eh, zmožnost, da uspešno eh, izvajajo eh, svoje zadolžitve zlasti na področju socialnega vključevanja. Potrebujemo resnično partnerstvo med komisijo, državami, članicami in nevladnimi organizacijami, da se dosegajo cili politike Evropske unije. Nekaterih primerih ni nobenih dvomov, da se države članice Eh, razlikujejo. Tukaj imamo dosti krat to <laughs> neke vrste iluzijo o vključenosti. Dejansko ne gre za dejansko partnerstvo, ampak zgolj za klukanje um, okvirčkov. Potem je tako vprašanje neodvisnosti eh, socialnih nevladnih organizacij. Že Romana je omenila to temo. Eh, na stvari gledamo različno. Sama menim, da je bistvena vloga zagovorništva pri nevladnih organizacijah potrebujemo nek cilj, ampak to ne sme biti tihi cilj. Veliko dela morajo opraviti nevladne organizacije, zbirajo informacije, uh, izvajajo kampanje. Ampak eh, jaz bi to imenovala kot le del. Uh, njihove naloge. Gre za participativno demokracijo in eh, nevladne organizacije imajo tukaj pomembno vlogo. Upam, da bomo našli načine, da to tudi ubesedimo v, v, v mnenju in da bo to spremljivo za vse. Poročevalka je govorila o tem, da imajo nevladne organizacije težave pri dostopanju do Eh, sredstev, gre za kompleksne programe, eh, vse to lahko še bolj razdelamo. Vedno prihaja do napetosti, ko imamo tukaj na eni strani revizijo, na drugi strani pa operativno plat. Ko se nevladne organizacije pritožujejo eh, glede kompleksnosti sistemov poročanja, vedno povem, da moramo vsako eh, leto pritisniti na zeleni, večji ali beli gumb pri proračunu Evropske unije. Takšna je naša odgovornost. Najti moramo dober način, da lahko ustrezno nadzorujemo um, porabo. Kolegica iz Grčije je govorila o tem problemu. Hkrati pa ne smemo ljudi utopiti v kompleksnosti. Uh, Eh, tako da si moramo prizadevati najti čim boljšo rešitev. Vem, da so izboljšave vedno možne. Strinjam se tudi z dejstvom, da moramo preseči eh, sistem enoletnih subvencij in da potrebujemo večletni program, tako lahko zagotovimo trajnostnost. Eh, strinjam se z vlogo prostovoljcev, ti so izredno pomembni, Eh, prostovoljci poskrbijo za ogromno dodano vrednost. Mnogi programi Evropske unije ne bi mogli učinkovito in uspešno delovati brez um, nevladnih organizacij in prostovoljcev. Dovolite mi na koncu še uh, končno uh, pripombo. Uh, prisluhnila sem kolegov, eh, kolegom iz ELS in SND. Govorili ste o odgovornih nevladnih organizacijah, uh, da ne izkoriščajo situacijo vlastno korist. Eh, sama eh, še nisem naletela na take primere, da se izkorišča, ampak pripravljena sem prisluhniti kolegom in upam, da bomo na koncu našli ustrezno obeseditev. Hvala lepa, z veseljem eh, pričakujem nadaljne delo v zvezi s tem ehm, mnenjem. Klaus Jož. Hvala lepa, Lijan Bojlen, izvolite. Hvala. Tudi sama pozdravljam delo poročevalke, tu je nedvomno mnogo stvari, s katerimi se popolnoma strinjamo. Prociklična narava javnega financiranja je v nasprotju z delom nevladnih organizacij in eh, vidimo, da dosti krat se sredstva nižajo takrat, ko bi te organizacije najbolj potrebovali. Zagovorništvo je pa nedvomno pomembna naloga nevladnih organizacij. Ne smejo se bati spregovoriti. Podobno kot mediji imajo ulogo, da izpostavljajo vprašanja, da zahtevajo odgovornost javnih politik in javnih programov. Pomembno pa je, da tu ni nikakršne cenzure potem seveda kompleksnost in eh, zapleteno poročanje je odvračilni dejavnik za mnode nevladne organizacije, s katerimi sem se pogovarjala. In morda bi bilo zanimivo, če bi lahko v tem poročilu navedli tudi najboljše prakse držav članic, zato da organizacije ne bi česa zamujale. Najbolj koristno je, če imamo pristop od spodaj na vzgor. Pri evropskem financiranju je pa vedno ravno obratno, od zgore na vzdolj, zelo birokratsko. In uh, vidimo, da tam, ko najdemo poziv za večletno financiranje, za boljše načrtovanje, se strinjam, tudi stopnja sofinanciranja je ovira in strinjam se tudi, da morajo nevladne organizacije imeti možnost, da so vodilne partnerice. Slišali smo študije primerov, v različnih državah. Eh, slišali smo, kako se je financiranje spremenilo in kako smo se odmaknili od pristopa od spode na vzgor. Ampak kot rečeno, to mnenje je odlična podlaga, sama bom vložila nekatere predloge sprememb za to, da osvetlim nekatere teme, ki so že bile omenjene, pa tudi nekatere nove predloge sprememb bom vložila. Zlasti se mi zdi, da imamo ravnotežen pristop med uložkom in učinkom. Nevladne organizacije imajo dolgoročni družbeni učinek, ki ga ni enostavno izmeriti, vsaj ne na kratek rok, oziroma vsaj tega učinka ni možno računsko, številčno opredeliti. Nujno pa je, da ko ocenjujemo koristi teh organizacij, se ima širši upogled in se upošteva vse koristi, tudi tiste, ki se jih ne da številkami opredeliti. Kot rečeno, se pa veselim uh, sodelovanja. Hvala lepa. Laura Agja. Hvala lepa še zlasti. Hvala kolegici Tatjani za delo, ki ga je uložila v to besedilo. In zelo veseli smo, da lahko uh, delamo na tem besedilu in sodelujemo. Strinjam se glede tega, da prociklična narava in BDP posameznih držav in javni izdatki na nek način delujejo odvračilno in so v nasprotju z samim poslanstvom nevladnih organizacij. S tem se strinjamo. Imam pa nekaj dvomov glede drugega člena, tam, kjer je govora o skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim, evropskem socialnim skladom in tako dalje. Tu bi rada razumela, tam, kjer piše, da to ni možno brez ta aktivacija, ni možno brez sodelovanja nevladnih organizacij, ali je to povezano s težavami, ki jih imajo nevladne organizacije pri dostopanju do teh oblik financiranja naj spomnim na program Progress in na mikrokredite. To je bilo mišljeno prav za nevladne organizacije in če bi tu lahko izvedela kaj več, bi bila zelo hvaležna. Zelo pa se strinjam glede neodvisnosti nevladnih organizacij. Namreč To je temeljna predpostavka za njihovo poslanstvo. To je razlog, zakaj so nastale nevladne organizacije, ki seveda morajo izpolniti svoj mandat, svoje poslanstvo. Ko govorimo o nevladnih organizacijah, bi morali govoriti tudi o majhnih nevladnih organizacijah, kajti pogosto se dogaja, da so velike nevladne organizacije tiste, ki uspejo priti do teh sredstev, ampak majhne organizacije, tiste, ki na terenu opravljajo izvrstno delo, bi tudi morale biti deležne pomoči in na nek način bi jih morali podpreti. Morda bi lahko imeli neko podatkovno zbirko nevladnih organizacij, zato da bi imeli skupine za spremljanje. Dejstvo je, da je knjigovodstvo, računovodstvo včasih zelo zapletena stvar. Morda bi lahko imeli neko obliko pomoči, da bi pomagali nevladnim organizacijam. Imam pa nekaj pripomb glede tega, da bi nevladne organizacije lahko postale vodilne partnerice pri vlogi za sredstva. Namreč vodilna vloga daje dodatno vrednost nevladnim organizacijam, ki nastopajo v tej vlogi. Ampak partnerstva se dosti krat začnejo dobro, potem pa nekako nasedejo. Zakaj? Zato, ker se nekateri akteri morda sredi projekta umaknejo in vodja projekta je potem tisti, ki nosi dvojno težo in naloga vodilnega se potem še bolj zaplete. Zato bi morda eh, lahko slišali kako razlago oziroma poiskali neko dikcijo, ki bi bila bolj primerna. Ne vem, če poznate mehanizem obzorja 2020. Ta mehanizem je bil vzpostavljen za podporo univerzam in raziskavam, ki jih opravljajo. V večini primerov je predvideno 100 odstotno financiranje. Morda za nevladne organizacije bi lahko poskrbeli za boljši dostop in morda bi jim s tem, da bi jim omogočili, da igrajo glavno vlogo, vlogo vodilnega partnerja, morda bi lahko tudi sledili obzorju 2020, se izognili sofinanciranju oziroma vsaj sofinanciranju, ki je preveč obremenilno. Nevladne organizacije so neprofitne organizacije in zato za velike nevladne organizacije se to sofinanciranje lahko kaže v obliki uloženega dela, števila ur, ampak majhne nevladne organizacije pa se morajo s tem problemom ukvarjati veliko bolj resno. Še ena stvar, ki sem jo želela vprašati, je, kaj ste imeli v mislih pri deseti točki, pri objavi rezultatov po točkovanju EASO. Če recimo imamo neko evalvacijo strani strokovnjakov, je vedno neko točkovanje, ki potem omogoča, da določimo, kdo je tisti, ki sredstva dobi. Torej, kaj pomeni zdaj objava? Ali to pomeni podatkovna zbirka z vsemi rezultati? Ali to pomeni neko zbirko dobrih praks? Ali to pomeni neko pojasnitev točkovanja? Sama moram reči, da zelo verjamem v vlogo in poslanstvo nevladnih organizacij, ampak mislim, da moramo dati predvsem besedo tudi majhnim organizacijam, zlasti v določenih državah, v Grči recimo, je velik del pomoči beguncev prav delo nevladnih organizacij, pa tudi majhnih združenj. Zelo pogosto so to študenti, ki se organizirajo in ki ogromno naredijo za mnoge probleme, s katerimi se ljudje soočajo na terenu. Zato bi si želeli še malo več vsebine in želeli bi si tudi zagotoviti neko nišo za majhne nevladne organizacije, ki bi tudi morale biti deležne pomoči. Uh, Gospoda Matana ni. Gospod Fontulis, njegovem imenu, izvolite.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 ukrepi, ki nam jih usiljujejo naši posojilodajalci, imamo opravka še z na tisoče begunci, ki so obtičali pri nas zaradi zaprtja mej. Tu imajo nevladne organizacije ogromno vlogo, njihova naloga je pomembna, včasih pa tudi nevarna. Ne govorim o negi, o pomoči, te nevladne organizacije oziroma nekateri skušajo tudi izkoristiti obup beguncev. Nekateri skušajo izkoristiti stisko in ljudi prepeljati bliže meji. Poskrbeti moramo za infrastrukturo, ki bo tem ljudem omogočila dostojno življenje. In seveda Poskrbeti moramo, da zdravje in varnost beguncev ne bo vprašljiva. Nekatere nevladne organizacije, ki delajo z gunci, so v končni fazi stale Grčijo ogromno denarja. Preden zagotovimo denar nevladnim organizacijam, moramo vedno poved, pogledati, kaj te organizacije počnejo in kako učinkovite so pri tem, kar počnejo. Um... Hvala lepa. To pomeni, da gremo lahko na naslednjo točko dnevnega reda. Rok za vložitev predlogov sprememb je 21. april, glasovanje 15. ali 16. junija in v odboru KONT julija 2016. Hvala lepa, torej, gospa Štanoka. Zdaj pa prehajamo na točko 11 dnevnega reda. To pa je priprave na povoljilni pregled večletnega finančnega okvira za obdobje 2014 do 2020. Besedo dajem gospodu Pirinskemu. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Kot vsi vemo, je bil povoljni pregled večletnega finančnega okvirja mišljen kot orodje, da bi evropski proračun uskladili z dejanskim stanjem tri leta po sprejetju okvirja. Seveda so bile tu nekatere nepredvidene okoliščine in seveda pojavile so se tudi politične prioritete, ki jih imata tako Evropski parlament kot eh, Evropska komisija. Znašli smo se v situaciji, ko je ta povoljilni pregled zelo, zelo potreben. Lahko bi rekli, da se je večletni finančni okvir znašel na preokretu. Finančna sredstva so skoraj da izčrpana in ne morejo zadostiti političnim zavezam, kljub vsem klauzulam oprožnosti. Eksistenčni izzivi, s katerimi se sooča EU po sprejetju večletnega finančnega okvirja, imajo praviti veliko tako za jasno nesposobnostjo, da bi dosegli cilje Evrope 2020. Poleg tega pa smo videli, da smo se soočili tudi z ogromnim izzivom prihoda beguncev. Zaradi tega je pregled večletnega finančnega okvira še toliko bolj nojen. Če pogledamo politične cilje, kot vemo, v Evropi 2020 naj bi dosegli 75 odstotno zaposlenost, daleč smo od tega, da bi to dosegli, ta odstotek znaša 69,9. Zlasti med um, mladimi, starejšimi, ženskami in bolj prikrajšanimi skupinami je stopnja še višja. Vidimo, da se je stopnja brezposelnosti še povečala od 2,6 leta 2008 na 5,1 leta 2014. Vidimo, da se brezposelnost med mladimi pravzaprav podvaja. To postaje zelo resen problem v Evropski uniji. 4,4 milijone mladih ljudi je bilo brezposelnih februarja 2016 in v nekaterih državah članicah je ta odstotek čez 40. Potem pa imamo še izziv revščine in socialne izključenosti tudi ta delež se povečuje. Dodatnih 5 milijonov imamo poleg 122, 120 milijonov na začetku tega obdobja. 24,4 odstotka ljudi v EU tvega revščino in socialno izključenost. Še zlasti je to resno vprašanje med otroci. Tu je stopnja skoraj da 28 odstotkov, v nekaterih državah članicah pa znaša ta delež skoraj da 50 odstotkov. To pomeni 20 milijonov otrok, ki živi v družinah, kjer ni dovolj prihodkov, kjer ni dovolj hrane, kjer ni bivališča, zdravstvenega varstva. Potem otroci v enostarševskih družinah ali v družinah z ozadjem eh, priseljencev ali pa v družinah, kjer sicer delajo, a so vseeno pod pragom revščine. Pregled večletnega finančnega okvirja mora upoštevati obstoječe možnosti in eh, trende evropskega gospodarstva. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da se osredotočimo na tisto, kar je izvedljivo. Ne smemo opuščati smiselne ukrepe samo zato, ker se zavedamo, da sredstev morda ne bo dovolj. Prav tako je treba upoštevati, da nekatere javnomnenjske raziskave kažejo, da 51 odstotkov vseh državljanov v EU navaja kot prvo prioriteto boj proti revščini in socialni izključenosti. Zato bi predlagal, da se minimalno osredotočimo vsaj na tri preglede. Prvič, Evropski socialni sklad mora predstavljati vsaj 25 odstotkov kohezijskega proračuna, prav tako ne sme biti nobenega zmanjšanja v nacionalnih ovojnicah in denarni tok mora biti vsako leto zagotovljen za izplačila iz proračuna. Drugič, specifičen sklad za razvoj jamstev za otroke mora biti vzpostavljen z namenskimi sredstvi in programi za pomoč staršem, da izidejo iz brezposelnosti in socialne izključenosti. In tretjič, pobuda za zaposlovanje mladih se mora nadaljevati in sredstva morajo biti zagotovljena vsaj do leta 2020 ob spoštovanju predvidenih določb 14. člena uredbe o večletnem finančnem okvirju. Pričakovani predlogi komisije naj bi zagotovili boljšo porabo, ampak ti predlogi niso sredstvo za nadomeščanje tega financiranja. Pričakujemo seveda predloge za nadaljno poenostavitev in boljšo koordinacijo med posameznimi skladi, kar bo omogočilo boljšo uspešnost in učinkovitost. Seveda pa bi morali tudi pridobiti nazaj sredstva porabljena za krizne razmere in tiste prioritete, ki niso vključene v večletni finančni okvir. Prav tako bi morali upoštevati potrebe, ki jih še vedno zaznavamo na področjih, kot so zaposlovanje, socialne vprašanja nasploh. In dodatna sredstva bi morala biti namenjena, saj trenutna sredstva enostavno ne zadoščajo. V tem kontekstu bi zato morali povdariti, da vse večja poraba finančnih inštrumentov ne sme pripeljati do znižanja proračuna. Finančni inštrumenti imajo vse večjo vlogo pri finančnih dejavnostih in lahko izboljšajo učinek, vendar pa ti finančni inštrumenti ne smejo biti uporabljeni na vseh področjih politik kajti obstajajo nekatera področja, kjer so javna sredstva in subvencije tisti, ki lahko imajo želen učinek in kjer bi inštrumenti morda ne bili pravi pristop. Gospa predsedojoča, mislim, da je pred nami zelo pomemben eh, izziv pripraviti moramo mnenje, ki bo smiselen prispevek k delu odbora za proračun in eh, njegovemu stališču, ki bo predstavljeno kot stališče parlamenta. Zato se že veselim sodelovanja s poročevalci v senci in obravnave vseh predlogov, ki upam, da jih bomo lahko ugradili v čim bolj močno mnenje oziroma stališče našega odbora. Sedaj pa poročevalec v senci za ELS, gospod Rola. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Pirinskemu poročevalcu za upravljeno delo. Mislim, da imamo sedaj zelo dobro osnovo za nadaljne delo. Ne vem, morda sem optimističen, ampak mislim, da bomo brez večjih težav prišli do eh, kompromisa, ki ga lahko podpre večina. Revizija večletnega finan, uh, revizija večletnega finančnega okvira je zelo pomembna. Rešiti moramo izzive, s katerimi se soočamo v Evropski uniji. To so veliki izzivi in veliko jih tudi je. To je seveda uh, povezano tudi z uh, obdobjem do leta 2020. Večina uh, zgornjih omejitev je bila. Uh, že doseženih oziroma preseženih, eh, kar je seveda problematično. Poročevalec govori o potrebi po investicijah in to je treba izpostaviti. Vseeno pa bi rad povedal, da je eh, pobuda Evropskega sklada za strateške naložbe nekaj pozitivnega. Mislim, da je treba upoštevati ta okvir. Eh, v mislih imam, naprimer, obzorje 2020 in pa mehanizem za eh, povezanost. To so stvari, ki jih moramo ohraniti tudi v prihodnosti. Rad bi spostavil tudi pomen Evropskega socialnega sklada. Evropski socialni sklad je danes deležen eh, pritiska. Sooča se namreč z novim izzivom in eh, to je reševanje begunske krize. imamo klasične elemente sklada, ta nova problematika pa ne sme posegati v te elemente. Paziti eh, moramo na obravnavo tega sklada. Ne smemo zoprstavljati eh, različnih socialnih kategorij, ki so najbolj ogrožene v družbi. Temu se moramo izogniti še posebej se moramo posvetiti razvoju ustreznih eh, mehanizmov eh, usposabljanja in eh, usposabljanja v povezavi z delom. To so pomembni vidiki, po našem mnenju, seveda bomo predlagali nekaj sprememb, zato da bi izboljšali besedilo. Poročevalec pa lahko seveda računa na naše sodelovanje, prizadevali si bomo za eh, besedilo, ki ga lahko večina spreme in eh, besedilo, ki je zelo jasno, kar se tiče naših ciljev. Še en komentar bi rad podal, ki je osebne narave. Mislim, da je izjemno pomembno delati eh, na tej reviziji. Prepričan sem, da v Evropski uniji nikoli ne bomo išli iz te problematike, če ne bomo imeli proračuna, ki je vreden eh, tega imena. Nažalost, tega eh, trenutno nimamo, eh, vemo, kakšen je delež BDP-ja, vemo, kakšne so potrebe Evropske unije in mislim, da je treba zagotoviti lasna sredstva za to, da bi napajali ta proračun. Hvala. Um, Hvala lepa, gospa Trepesius. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi tudi sama rada čestitala in se zahvalila poročevalcu. Njegovi predlogi so dobra podlaga za razpravo o večletnem finančnem okvirju, tudi v luči programov, ki zadevajo delo in socialno vključenost. Mislim, da ni sporno, da se Evropska unija tudi po krizi srečuje z velikimi težavami. Poskusili smo že dati neke nove gospodarske impulze. Danes pa vidimo, da ni manevrskega prostora za to, da bi se lahko uspešno spopadli s problemi. Kateri so to, je že bilo povedano. Predvsem sodi sem vprašanje migracij, ki nastane več milijard, potem vprašanje notranje varnosti, kriza kmetijstva po sankcijah Rusije in tudi nerešeno vprašanje, prevelikih obveznosti iz proračuna. Vse to je privedlo do neprožnega sistema in zdaj seveda se je treba odzvati. Ne samo mi, ampak tudi drugi odbori imajo nove zahteve. Edini odgovor parlamenta je zvišanje proračuna, ampak glede na stanje v Evropi to ni enostavno. To pomeni zvišanje davkov in seveda morajo ljudje vedeti, da lahko bolje upravljajo svojim denarjem kot politiki. Zato potrebujemo proračun, ki bo bolj prožen. Poraba sredstev se mora bolje preverjati in prav tako mora biti proračun bolj učinkovit. Prav tako moramo bolj krepiti področja, kot so raziskave, inovacije. Eno od petih načel iz leta 2010 je bilo načelo dodane vrednosti EU, kar pomeni, da morajo biti ukrepi na ravni EU učinkovitejši, kot bi bili ukrepi na nacionalni ravni. Državljani imajo pravico, da skrbno ravnamo z njihovim denarjem. Na področju sociale predlagam, da preverimo učinkovitost ukrepov, preden porabimo nova sredstva, recimo pobuda za boj proti brezposelnosti mladih. Nekatere države tega niso zmogle izvajati učinkovito. Zato potrebujemo najprej dobro evalvacijo in to mora biti predpogoj za namenjene dodatnih sredstev. Prav tako je treba jasno povedati, da programi EU ne nadomeščajo nacionalnih, pač pa jih dopolnjujejo in ta zahteva se mi zdi v skladu z namero komisije, da bo proračun usmerjen k učinkom. Prav tako predlagamo, kje bi sredstva lahko znižali, da bi dosegli ravnovesje. Lepo prosim, razmislite, kje bi morale biti naše prioritete in bodite pripravljeni se čemu odpovedati, zato da bi lahko spodbudili druga področja. You, Hvala lepa, gospa Harkin, poročevalka v senci za skupino Alde. Hvala in hvala poročevalcu za zelo dobro mnenje, ki je resnično dobra podlaga za našo razpravo. Kot rečeno, je namen tega pregleda ta, da ponovno ocenimo naše prioritete v luči sprememb, ki so se dogajale v zadnjih nekaj letih. Še zlasti, če si pogledamo gospodarski položaj in če si pogledamo makroekonomske podatke. Strinjam se s poročevalcem. Dejansko je večletni finančni okvir na neki točki preokreta. In če si pogledamo izzive, ki so pred nami in tiste, ki so se pojavili v zadnjih treh letih, vsi ste omenjali begunsko krizo. Ampak če to dodamo izzivom, ki smo jih že imeli, potem vidimo, da mnogi izzivi so recimo dolgoročni, dolgoročna brezposelnost recimo potem povečanje revščine, zlasti revščine otrok, vse to pomembno vpliva na zdravje, na izobraževanje. In če si pogledamo našo odgovornost za invalide, recimo imamo konvencijo Združenih narodov o pravicah eh, ljudi z posebnimi potrebami, Torej, imeli smo že prej veliko izzivov, zdaj so se dodali še novi. Strinjam se, karkoli naredimo, mora biti izvedljivo. In poročevalec je dejal, da ne smemo opustiti ukrepanja samo zato, ker ni sredstev. Rekli smo, večletni finančni okvir je zdaj na točki preloma. Kako bomo zagotovili, da bo nekaj izvedljivo, če pa nimamo ustreznih sredstev? To se sprašujem. Seveda imamo nekatere omejitve, ker ne začenjamo iz nič, imamo že neke nacionalne ovojnice, različne sklade, razvojne, regionalne, kohezijske politike, kakorkoli se to že imenuje. In imamo tudi seveda pravne zaveze. In imamo tudi odgovornosti. Evropska unija si mora zagotoviti sredstva, da lahko dosega svoje cilje in izvaja svoje politike. Že vemo, da so se najvišje zgornje meje že presegle, tako da smo resnično stisnjeni v kot. Stinjam se s poročevalcem, ponovno si moramo pogledati naše politične prioritete. Ne moremo kar dodajati in dodajati. In mislim, da danes počnemo ravno to, nekako testiramo, katere so te prioritete. Seveda, vsak od nas si želi dolgega seznama prioritet, ampak če denarja ni, in seveda moramo biti prožni, in seveda moramo biti odprti, ampak obene moramo biti tudi zelo disciplinirani. In ni pomembno, v kateri politični skupini smo, nihče ne more zanemariti vprašanja beguncev v tej, tem trenutku. Zato se bomo v naši skupini pogovarjali o naših političnih prioritetah, ampak kot rečeno, vprašanja beguncev ne moremo pozabiti. Zame je zelo pomembna pobuda o zaposlovanju mladih, ampak že vemo, da so jamstva za mlade podfinanciranja, kakih 40 milijard manjka. In to so vprašanja, ki jih enostavno ne moremo ignorirati. Potem pa moja zadnja pripomba v zvezi z jamstvi za otroke. Poročevalec pravi, da je 20 milijonov otrok, ki bi jih to moralo zajeti. Verjetno je ta številka natančna, ampak če si pogledamo še sirote, invalide, otroke brez spremstva, potem je verjetno številka še višja. In seveda, kdo bo proti? Kdo bo proti jamstvom za otroke? To se zdi povsem neškodljivo. Ampak po drugi strani, če ni proračunske prožnosti, da dosežemo rezultate, potem bo treba povedati, odkot pride ta denar. Seveda nisem proti jamstvom za otroke, nihče tu verjetno ni, ampak biti moramo zelo previdni, da ne bomo obljubljali nečesa, česar ne moremo izpeljati. Morda lahko začnemo, ne pravim, ne, ne, ne, ne pravim, da ni možno, pravim pa, da nosimo odgovornost, da se odločimo za nekaj, kar bo izvedljivo. Veselim se sodelovanja z poročevalcem in s poročevalci v senci. To je ogromen projekt in zelo pomembno je, da sprejmemo našo odgovornost in eh, obelodanimo naše politične prioritete in ustrajamo pri njih, če tudi je to včasih lahko izjemno težko. Je pa to vsekakor zelo zanimiv projekt in veselim se že sodelovanja. Thank you, uh, is... Najlepša hvala. A je z nami poročevalec osenci skupine GUE? Ne. Gospa Pimenta Lopez? Ne. Potem pa Monika Vana v imenu zelenih. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala poročevalcu za dobro uravnoteženo mnenje. To je dobra osnova za nadaljne delo, kot so dejali že drugi kolegi. V naših predlogih spremembe se bomo osredotočili na tri točke. Prvič, revizija eh, zgornjih omejitev za zaposlovanje in socialno politiko v večletnem finančnem okviru. Drugič, proračun bi se moral posvečati vsem socialnim ciljem Evrope 2020 in tretjič, ESF, 25 eh, odstotkov kohezijskih eh, sredstev in pa 25 odstotkov za socialno vključevanje. Posvečali se bomo tudi trajnosti eh, novih delovnih mest, tudi zelenih eh, delovnih mest, govorili pa bomo tudi o socialnih investicijah in kakovostnih socialnih storitvah. Veselimo se že nadaljnega dela in eh, priprave skupnega mnenja. Hvala. Hvala, Laura Adja v imenu FDD. Tutto grazie al collega. Hvala. Hvala predsedojoča in zlasti hvala kolega Perinski. Sama sem poročevalka za mnenje za odbor Libe. Zato je zame zelo pomembno, da imam ta dvojni pogled. Najprej bi rada povedala, da obstajajo situacije, v katerih najdemo denar ali pa jih najdemo iz čarovnikovega klobuka. Kaj ti, če smo našli, če bomo našli tri milijarde za Turčijo, za sirske begunce, po drugi strani pa ko vidimo, da potrebujemo denar za vprašanja, ki so ne samo nujna, ampak nepogrešljiva, se pa pojavljajo težave in potem vemo, kje smo. Zato se sprašujem, ali bomo natisnili, ustvarili 3 milijarde za Turčijo. No dobro, če je tako, moramo dobiti tudi denar za programe, ki koristijo naši Evropi, začenši z eh, načelom, da moramo avtonomno in seveda skupno reševati tudi vprašanje migrantov, ampak to je že drugo vprašanje. vidimo, da smo obstoječim evropskim programom vzeli denar za to, da smo financirali propagando predsednika Junkerja. Ustvaril je nek fantomski sklad, ki naj bi rešil Evropo iz ruševin. Zdaj, po dveh letih, se kaže, da je to popoln polom. Ni bilo novih projektov, pač pa je to bilo le kritje za velike infrastrukture, ki so jih države že predstavile kot projekte. Tako da je dejansko ta načrt vzel denar obstoječim evropskim programom, ki so bili nujni, ker so financirali raziskave, inovacije in po mojem mnenju je to nekaj najslabšega, kar nekdo lahko naredi. Namreč imamo programe, ki so zelo koristni za razvoj, za delovna mesta, za boj proti revščini, proti socialni izključenosti in od tam naj bi vzeli denar za to, da se financira velika infrastruktura in kolega Pirinski dobro ve, da ta infrastruktura ustvarja vse drugo kot infrastrukturo in če že je teh delovnih mest malo in so začasna, kajti potem ko zgradiš avtocesto in uničiš ozemlje, potem ta avtocesta potrebuje le malo vzdrževanja, tako da so te zaposlitve začasne in seveda nikakor ne zadoščajo oziroma niso sorazmerna z ogromnimi količinami denarja. Pogovarjamo se o tem, da jamstva za otroke niso možna, ampak poslušajte, imamo kar nekaj otrok, ki trpijo zaradi rahitisa in podhranjenosti. A se bomo tega lotili ali pa bomo ta denar raje namenili drugam? A se bomo znašli v situaciji, ko nam bodo drugi morali pomagati, tako kot hodimo mi v revne države iz tretjega sveta? Zato zberimo prioritete za tiste prioritete pa potem najdemo tudi denar. Pregled mednarodne oziroma večletnega finančnega okvirja nam pove nekaj zelo enostavnega. Časovno smo na polovici, denarja pa ni več. Denarja za azil in integracijo ni več, denarja Evropskega socialnega sklada za boj proti revščini in socialni izključenosti, tudi tega denarja ni več, pa smo šele na polovici kaj bomo zdaj naredili? Bomo pogumni ali bomo objokovali, da denarja ni več in kaj zdaj? Treba se je odločati pogumno, kajti pred nami so prioritete. Imamo problem, oziroma ne problem, imamo vprašanje migracij, imamo vprašanje revščine. V Italiji imamo sedem milijonov ljudi, ki živijo ne na robu revščine, ampak v revščini. In torej ti ljudje živijo pod pragom. Tako da v poprečju lahko govorimo o nekaj stotinah milijonov revnih. Zato mora biti to naša prioriteta. Mi bomo seveda podprli to poročilo, ampak če boste ukinili sklad za jamstva za otroke, vam kar zdaj povem, da se bomo umaknili, ker to, da pa ne poskrbimo za svoje otroke, je pa za nas nepredstavljivo. Hvala. Hvala, Mara Bizoto, ki je ni. Gospod Dominik Marta, izvolite. Ido. Hvala, gospa predsedujoča. Prebral bom izjavo gospe Bizoto povoljna revizija večletnega finančnega okvira mora upoštevati nezmožnost držav članic za uporabo sredstev, ki so na voljo v primeru eh, nujnih zadev je treba poskrbeti eh, tudi za konsolidacijo naše konkurenčnosti. Proračun Evropske unije je nekaj v kar uplačujejo naši eh, sodržavljani. Sredstva, ki se porabljajo, pa se tudi zlorabljajo. Imamo več milijonov brezposelnih, eh, veliko je brezposelnosti eh, med mladimi. poskrbeti je treba, da sredstva ne bodo zlorabljena, še posebej, kar se tiče zaposlovanja, zato je treba pomagati državam članicam, izvajati je treba pobude, ki se osredotočijo na popraševanje, ne zgolj ponudbo dela. Obenem pa je treba eh, skrbeti za pomoč podjetjem. Hvala. Thank you, madam Morin Chartier. Najlepša hvala, gospa Morin Chartier. Izvolite. Merci infiniment. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila našemu poročevalcu Pirinskemu. Njegovo delo je zelo zanimivo in eh, ga moramo podpreti. Podpreti ga moramo zato, ker je Jean-Claude Juncker, ko je prišel uh, v komisijo, govoril o oznaki trojni A, eh, kar se tiče socialne politike. Dovolj imam analiz, ki se ukvarjajo zgolj s proračunom, zgolj z denarjem. Tukaj v odboru za zaposlovanje se ne ukvarjamo zgolj s proračunskimi postavkami. Govorimo o političnih usmeritvah, zato si prizadevamo politične usmeritve so tiste, ki jih zagovarjamo. In zato se strinjam z našim poročevalcem. Strinjam se tudi z večino poročevalcev v senci. Marian Harkin je dobro povedala, da smo na zelo pomembni točki čutimo finančne pritiske. Potrebujemo pogum, biti moramo odločni. Novi izzivi, s katerimi se sooča eh, Evropa, še posebej zaposlovanje migrantov, zahtevajo, da smo zelo jasni in ustrajni, kar se tiče socialne politike, ki si je želimo. V zvezi s tem bi rada ustrajala pri naslednjih petih točkah prvič in eh, to je zelo dobro zapisano v poročilu. Ustrajamo uh, eh, pri tem, da 13,7 odstotka uh, oziroma 13,1 e, odstotka BDP-ja Evropa porablja za reševanje bank, zgolj en odstotek pa za uh, vse ostalo. Ustrajati moramo pri takšnih stvarih. problematika zaposlovanja je eh, temeljnega pomena. Nočem, da v primeru revizije ponovno govorimo o sanktuarizaciji Evropskega socialnega sklada. Evropski socialni sklad je namenjen podpori zaposlovanju. in zaščititi ga je treba. Ne smemo ponovno posegati v ta sklad. To je bistvenega pomena. In to je sedaj moja tretja točka. Rešiti moramo vprašanje migracij, to je res, ampak v okviru te revizije moramo zagotoviti 25 odstotkov uh, kohezijskih sredstev za ta Evropski socialni sklad. To je bistvenega pomena. Četrtič. Ne, čakajte, se upravičujem, znotraj teh 25 odstotkov pa moramo ohraniti 20 odstotkov za boj proti revščini. To je prav tako zelo pomembno. Glede na vse to, kar smo slišali o revščini, še posebej eh, o revščini med eh, otroki. Na to pobuda za zaposlovanje mladih. Pogosto se javljam v zvezi s to točko, gospa predsedujoča, in upravičujem se, da se bom ponavljala. Mislim, da je tukaj prišlo do številne, eh, številnih eh, napačnih eh, izjav v državah članicah, v glavah ministrov je nastala zmeda. Nekatere regije so seveda v večjih težavah, ampak na nek način smo pozabili na bistvo uh, jamstva za mlade. Mislim, da je potrebno ponovno izpostaviti to bistvo, jamstvo za mlade. In še zadnja točka. V vseh državah smo eh, podpisali operativne programe zelo eh, posno. In kvantitativni pristop ne more biti edini način zagovarjanja oziroma napadanja eh, takšnega in drugačnega programa Evropske unije. Mi smo tisti, ki določajo politične usmeritve in Na nas je tukaj odboru za zaposlovanje, da ustrajamo pri teh usmeritvah. Hvala. You, Najlepša hvala, gospod Hekman. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Chcia... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Rad bi se zahvalil gospodu Pirinskemu za pripravljeno mnenje. Seveda je težko nasprotovati vsebini tega dokumenta. Težko je nasprotovati izjavam poročevalca, kar se tiče nadaljevanja pobude za zaposlovanje. Težko se je ne strinjati s temi zadevami in vsi, tudi gospa Harkin, se eh, strinjajo glede jamstva za otroke. To so zelo občutljiva eh, vprašanja, ki se jim moramo posvečati. In eh, veseli me, da so ti elementi vključeni v besedilo, ki ga je pripravil gospod Pirinski. Ampak, glede na razpravo, ki smo jo slišali in glede na mnenje, ki ga imamo na mizi, eh, bi rad povedal naslednje v zvezi eh, z razširitvijo Evropskega socialnega sklada. Imam naslednji komentar, ki ga ne najdem v dokumentu. Če se gospod Pirinski strinja s tem, predlagam, da se Eh, še posebej posveti koordinaciji med posameznimi eh, strukturnimi skladi, med programi, ki jih imamo na voljo tukaj v Evropski uniji znotraj kohezijske politike. Če v tem eh, mnenju pozornost posvečamo zvišanju javnih naložb, ustvarjanju novih delovnih mest, potem, vsaj po mojem mnenju, bomo povečali Evropski socialni sklad. Ampak poskrbeti treba za koordinacijo med regionalnimi razvojnimi uh, oziroma med skladom za eh, razvoj pod, uh, regij. Podpirati je treba uh, podjetja, podjetnike in tako ustvarjati nova delovna mesta. če bi znotraj Evropskega socialnega sklada podpirali takšne rešitve, potem bi resnično lahko govorili o učinkovitosti rabi sredstev z naslova tega sklada. Sredstva, ki so namenjena javnim naložbam, eh, bi tako zagotovili. Predlagam, da o tem razmislimo, torej, da govorimo o koordinaciji strukturnih skladov. ti skladi se ne pokrivajo, ampak so paralelni. Uh, horizontalni instrumenti niso dovolj učinkoviti, da bi zagotovili 100 odstotno učinkovitost različnih skladov. Govorimo o, govorimo o učinkovitosti povsod in eh, vedno, ko govorimo o kohezijski politiki. To je pomembno. You. Najlepša hvala. Gospa Jasovjecka. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Mm, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Boj za nova delovna mesta je sicer učinkovit, ampak ni rešil vprašanja visoke stopnje brezposobnosti v naših državah. Po našem mnenju se je treba boriti za to, da bo socialni sklad zagotavljal eh, oziroma predstavljal vsaj 25 odstotkov in da je treba ustrezna sredstva nameniti boju proti eh, revščini. Smo v dobi digitalizacije in upoštevati je treba eh, ta nov pojav ki bo vedno pomembnejši tudi v prihodnosti. Upoštevati je treba vse, mlade in stare. In Evropska unija ima zelo pomembno vlogo, kar se tiče tega socialnega sklada. Zagotavlja s tem ustrezno eh, pripravo delovne sile v Evropi na eh, digitalno dobo. Morda bi morali eh, zagotoviti več kot 25 odstotkov sredstev, morda 30 odstotkov sredstev znotraj kohezijske politike vedno več regij v državah članicah dosega stopnjo razvite države, kar pomeni, da bodo težko dostopali do novih strukturnih skladov za razvoj. To pomeni, da bi lahko sredstva namenili naprimer socialnim zadevam, pomagali bi lahko ljudem za to, da bi bili ti bolje pripravljeni na trg eh, v luči digitalizacije. Hvala. A je z nami kdo iz komisije, ki bi rad spregovoril? Gospa Zukova, izvolite, beseda je vaša. Uh, uh, Najlepša hvala. Zelo zanimivo je bilo spremljati razpravo, ki je potekala danes. Zahvaljujem se vsem članom in članicam odbora za zaposlovanje za podporo. Pomembno je govoriti o tej umestni reviziji večletnega finančnega okvira. To je namreč priložnost za uh, ustrezne spremembe eh, na področju socialne politike in zaposlovanja. Pripravljati se moramo tudi na obdobje po letu 2020. Končno mnenje odbora za zaposlovanje, mnenje za poročilo odbora za proračunski nadzor bo za nas zelo pomembno, tako bomo lahko uh, tudi mi pripravljali ustrezne spremembe. Hvala. Hvala. Najlepša hvala in na zadnje še gospod Pirinski. Uh, you, I'm, uh, very... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sveda cenim prispevke kolegov in kolegic, poročevalcev v senci in uh, drugih. To mnenje je očitno dobra podlaga za nadaljne delo. Rad bi spostavil uh, dva ali pa tri elemente. Izpostavili ste pomen naših političnih ciljev, političnih zavez. In s tem se popolnoma eh, strinjam. Če smo resni, če priznavamo, da eh, smo v času ekstremnih izzivov za Unijo, potem je treba priznati tudi, da imamo po eni strani eh, nekakšna pričakovanja, da Evropska unija eh, odigra pomembno vidno vlogo. To pričakujejo naši državljani. Pričakujejo, da Evropska unija eh, ukrepa v tovrstnih primerjih. Po drugi strani pa smo precej konzervativni, tako rekoč pravimo, gledajte, to so zgornje omejitve, takšna je situacija, kar pomeni, da eh, sami sebi mečemo polena pod eh, noge in spodkopavamo naše politične zaveze in eh, usmeritve. Seveda je treba upoštevati to, kar je izvedljivo. Res je. Ampak, glede na to, da naprimer vizavi Turčije potrebujemo 3 milijarde evrov, ki jih moramo zbrati, če ne v nekaj dnevih, pa v nekaj tednih. In če je to izvedljivo, ko dosežemo tak eh, dogovor, potem ta argument izvedljivosti eh, ne more biti nekaj, kar nas omejuje, ko izpostavljamo potrebo po nujnem ukrepanju na vseh teh področjih, ki smo jih omenili. Zanimajo me tudi nekatere kritične eh, izjave, kritične pripombe na temo usklajenosti med različnimi tipi eh, financiranja, Evropskim socialnim skladom in drugimi skladi, ki deloma ali v celoti podpirajo področje sociale. Upoštevati je seveda treba eh, naš boj za vedno večjo učinkovitost rabe sredstev vedno večjo smotrnost uporabe sredstev. Eh, o tem je treba vedno znova razmisliti, razmišljati, eh, se strinjam. Veselim se že vaših predlogov, vaših eh, predlaganih sprememb, ki jih bomo skupaj na to obravnavali. Pripravljali bomo stališče odbora, o čemer je govorila tudi gospa Zukova. In na ta način bomo ponudili komisiji navdih, predloge, komisija se zaveda pomena te revizije, tega postopka. Tako parlament kot tudi komisija si prizadevata za isti cilj in to je seveda reševanje tako uh, starih kot tudi novih nujnih izzivov, s katerimi se sooča Unija danes. Hvala. Eh, Najlepša hvala rok za oddajo predlogov sprememb je 22. Eh, april do opovdneva. Eh, glasovanje 24. Eh, maja, na to v vodilnem odboru 15. in 16. junija in obravnava na plenarnem zasedanju julija. Sedaj pa nas čaka predstavitev študije, za katero smo zaprosili v imenu tega odbora. Govorili bomo o vključevanju zaposlitvenih in socialnih kazalnikov v makroekonomski nadzor v eh, okviru evropskega semestra. Gre za obdobje od leta 2013 eh, naprej in eh, vključevanje teh kazalnikov v tem obdobju. Nažalost, dvorana ni ravno polna, ampak brez dvoma kolegi poslušajo, uh, in gledajo ta sestanek uh, tudi v pisarnah. Z nami je gospa uh, eh, Ludoviči iz Instituta za socialne študije, ki bo podala uvod. Prosim vas, da ste uh, kratki in jedrnati, na to pa bomo imeli še nekaj uh, minut namenjenih izmenjavi mnen in uh, vprašanj. Gospa Ludoviči, izvolite, beseda je vaša. Mrs. President. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, da ste me povabili, da predstavim to študijo, ki smo jo opravili predvsem lani. Moj inštitut se ukvarja s socialnimi raziskavami, sedež ima v Italiji. Ta študija se je osredotočila predvsem na to, kako so bila vprašanja za poslovanje, pa socialna vprašanja obravnavana v evropskem semestru leta 2011. Kakšen je bil prispevek eh, zaposlitevnih in socialnih eh, kazalnikov v, v ciklih makroekonomskega nadzora od leta 2013, poleg tega pa študija obravnava tudi vlogo in pa zaznavanje mnenje glavnih udeležencev v zvezi s tem procesom. Študija je temeljila predvsem na analizi eh, relevantne dokumentacije, pravili pa smo tudi delo na tereni, na terenu. Šestinštirideset akterjev smo eh, intervjuirali, tako na ravni Evropske unije kot tudi na nacionalni ravni. Opravili smo pogovore osebno, po telefonu, pogovarjali smo se s predstavniki Evropske unije, pa tudi eh, s predstavniki na nacionalni ravni in na področju zaposlovanja in sociale. Ocenili smo tudi osem držav, ki so eh, reprezentativne glede na različne socialne pogoje, ki jih imamo v Evropski uniji. Vse to torej lahko najdete v opisu glavnih ugotovitev v okviru tega poročila preden predstavimo ključne rezultate, je pomembno povedati par besed o evropskem semestru. Gre za zelo zapleten proces koordinacije. Ta je bil izveden leta 2011, to sem omenila že prej. Cilj je bil koordinirati dva zelo različna mehanizma, upravljanja. Eden se nanaša na makroekonomski nadzor, tukaj imamo zelo stroge eh, predpise, eh, kjer so predvidene tudi možnosti sankcij za tiste države, ki imajo prevelika neravnovesja in ki ne spoštujejo smernic. Mm, tukaj gre tudi za pakt za rast in stabilnost, poleg tega pa je tukaj še mehkejši eh, eh, sistem koordinacije na področju socialne politike in zaposlovanja. Ta pa temelji na odprti metodi koordinacije, pušča veliko več prožnosti, veliko več manevrskega prostora državam članicam, da eh, zasledujejo svoje cilje politike. Seveda v okviru evropskega mehanizma koordinacije tukaj temeljimo preveč, predvsem na primerjavah, na uh, institucionalnem učenju in tako naprej. Zdaj pa indikatori, makroekonomski nadzor uh, temelji predvsem na tako imenovanih MIP scoreboard indicators. Torej, to so kazalniki, ki se uporabljajo za postopke um, v povezavi z makroekonomskim nadzorom. Uh, ti kazalniki nam omogočajo, da že zgodaj ugotovimo potencijalne makroekonomske neravnovese, do katerih lahko pride v različnih državah. Torej, uporabljamo jih za spremljanje dogajanja v vsaki državi, z njimi tudi lahko zgodaj odkremo, ali obstajajo tveganja za makroekonomska neravnovesja. Ta scoreboard je zelo pomemben v politični razpravi. Gre za to, v kolikšni meri je možno eh, kazalnike mm, na področju socialne in pa zaposlovanja vključiti v ta MIP scoreboard. Dovolite mi, da vam predstavim eh, proces evropskega semestra. Gre za zelo zapleten proces z vidika koordinacije, ima različne korake, imenuje se semester, pokriva celotno leto. Zakaj se imenuje semester? Prej je pokrival eh, krajše obdobje, zdaj pa je razširjen, tako da omogoča širšo razpravo zlasti na nacionalni ravni, pa tudi na evropski ravni, tako da se vključijo vsi akteri na področju sociale in pa zaposlovanja. Semester je bil torej, torej nekoliko razširjen. Vključuje vse glavne institucije Evropske unije, um, države članice, socialne partnerje, organizacije, civilne družbe, tako da gre za, za res kompleksen proces. In ta proces je v poročilu podrobno upisan, ne bom šla v podrobnosti tega opisa, kajti to bi nam vzelo ogromno časa. Želim predvsem predstaviti glavna vprašanja oziroma ugotovitve te študije. Prva glavna ugotovitev je, da zdaj že vsi glavni akteri v tem procesu potrjujejo, da potrebujemo koordinacijo v okviru eh, semestra, potrebujemo eh, večje ravnovesje med akro, makroekonomskimi in fiskalnimi mehanizmi ter eh, mehanizmi na področju socialne in zaposlovanja, potrebujemo večje ravnovesje pri obravnavanju makroekonomskih vprašanj in pa uh, socialnih vprašanj in vprašanj za poslovanje. Glavna težava pa je v tem, kako to doseči. O tem poteka razprava. Zakaj eh, ta velika neravnovesja eh, pomenijo, um, da se od njih moramo pogovarjati. Dejstvo je, da če ne upoštevamo vprašanj, ki se vežejo na Eh, socialno in področje in pa zaposlovanje, potem tvegamo, da neravnovesja, do katerih lahko pride zaradi ukrepov varčevanja, spodkopljajo dolgoročno rast. Tako gospodarska teorija kot empirične raziskave kažejo, da, potreb, da, da je eh, večja neenakost pri porazdelitvi eh, prihodka vpliva na stanje na področju sociale. Torej, tukaj gre za povezavo med dolgoročno rastjo in neenakostjo pri prihodkih. Če želimo spodbuditi rast, moramo torej imeti biti pod nadzorom tudi neravnovesja na socialnem in zaposlitvenem področju. Neravnovesja na zaposlitvenem in socialnem področju, ki so lahko posledica vrčevalnih ukrepov, eh, lahko povečajo možnost finančne krize, lahko povzročijo politično nestabilnost, lahko tudi spodkopavajo naložbe v izobraževanju zdravje, v človeški kapital, pa tudi v podjetništvo in na ta način se lahko zmanjša dolgoročna rast. Pozornost posvečena vprašanjem sociale in zaposlovanja je zlasti pomembna v gospodarskih in monetarnih unijah, kamor spada tudi Evropska unija. Negativni šoki eh, na področju zaposlovanja sociale imajo lahko učinek prelivanja iz ene države v drugo. Kaj ti države so med seboj močno gospodarsko povezane, zlasti to velja za države evrskega območja. V interesu držav članic torej je, da upoštevajo tudi potencijalne učinke mm, makroekonomskih vrčevalnih ukrepov na neravnovesja na področju sociale in zaposlovanja. Torej, potrebujemo večje ravnovesje med makroekonomskimi politikami in politikami mm, na socialnem in zaposlitvenem področju. Glavno vprašanje je, kako to doseči. Trenutno se razpravlja o tem, kako razviti mehanizem koordinacije in upravljanja, ki ohranja to ravnovesje, torej upošteva tudi eh, makroekonomske, socialne in zaposlitvene politike, kako uh, lahko bolje vključimo akterje z teh področji. Potem pa tukaj še vprašanje, kako lahko bolje vključimo uh, kazalnike uh, z področja socialne in zaposlovanja. Uh, Eh, pri spremljanju in nadzoru. Obravnavali smo torej pet let izvajanja evropskega semestra od leta 2011 do leta 2015 in ugotovili smo, da se že kažejo znaki vse večje pozornosti usmerjene eh, socialnim in zaposlitvenim vprašanjem v okviru evropskega semestra. Eh, prišlo do manjšega povečanja pri pojavnosti eh, priporočil značilnih za državo na socialnem in zaposlitvenem področju v tem obdobju. Poleg tega je bila večja pozornost posvečena tudi pristopu izvajanja primerjav, tako da se upoštevajo dobre prakse, da se primerjajo države med seboj ter eh, s tem podpira institucionalno učenje. Akteri eh, iz eh, socialnega zaposlitvenega področja so vse bolj vključeni v evropski semester. Recimo GD za zaposlovanje ima večjo vlogo v okviru Evropske komisije pri pripravi poročila komisije, pa tudi pri opredelitvi priporočil za posamezne države pravzaprav je tako šele od nedavnega, od leta 2014 oziroma političnega cikla iz tega leta. Sporedno imata večjo vlogo tudi MKO in pa odbor SPC iz sveta pri uh, eh, spremenjanih uh, eh, pristopov, pri zagotavljanju vložkov in pri upoštevanju indikatorov, ki jih je treba upoštevati v samem postopku. Poleg tega pa so bolj vključeni tudi socialni partnerji in organizacije civilne družbe. In to prek tripartitnega socialnega vrha in makroekonomskega dialoga. To velja od leta 2014 dalje. Imamo pa tudi nov postopek mm, za ocenjevanje socialnega učinka. Gre za program, ki se je lani uporabil za Grčjo. Kaj je to uh, ocena socialnega učinka? Gre za to, da se uh, ukrepi, ki so namenjeni državi, da se zmanjša javni dolg, da se zmanjšajo makroekonomska neravnovesja, naprej uh, ocenijo tudi z vidika uh, socialnega in pa zaposlitvenega vidika, tako da se vnaprej uh, ocenijo morebitni vplivi na ti dve področji. Še ena pomembna stvar pri povečanju uh, ozaveščenosti o pomembnosti zaposlitvenih socialnih vprašanj je tudi uh, skupno poročilo o kazalnikih, torej gre za um, neke dodatne kazalnike, makroekonomski uh, kazalniki zdaj vključujejo tudi eh, socialne zaposlitvene indikatorje. In to je še ena pomembna stvar, kaj ti pomeni, da pri oceni morebitnih neravnovesi upoštevamo tudi zaposlitvena in socialna vprašanja. Lani je komisija uvedla še tri eh, zaposlitvene indikatorje E, e, e, kazalnike. Imamo glavne kazalnike, ti so bolj pomembni. In ti indikatorji bodo uporabili trenutni cikl politike. Gre za stopno brezposobnosti, dolgoročno brezposobnosti, dejavnost na splošno. Seveda pa so tukaj še nekateri negativni vidiki, eh, proces še vedno ni eh, popolni, dokončan. Eh, premisleki o makroekonomski politiki še vedno prevladujejo. V 60 odstotkih držav so vključeni, vključena tudi makroekonomska vprašanja. Seveda, verjetno potrebujemo tudi večjo strogost, oziroma je večja strogost ravno na področju makroekonomskih kazalnikov, kajti tudi eh, regulativa je tukaj strožja. Eh, imamo večjo politično eh, vizibilnost, preglednost makroekonomskih kazalnikov, glede na to, da se naslanjamo na strategijo do leta 2020. Evropski semester je vse bolj prepoznaven, zlasti na vsega, makroekonomski strani. Mm, ampak dejstvo je, da strategija do leta 2020 nekako izgublja eh, na moči, razprava se bolj osredotoča na makroekonomsko plat. Verjetno veste, da je tako v večini držav. Ko govorimo o priporočilih za posamečne države, se področje sociale in zaposlenosti poslovanja obravnava zlasti z vidika stroškovne učinkovitosti, gospona, gospodarske zdržnosti. Ne govori se toliko o zmanjševanju uh, eh, brezposobnosti in pa revščine. Zlasti to velja za reforme na področju zdravstva in pa pokojnin. Ko smo obravnavali posamične države, in primerjali uh, priporočila za posamezne države uh, socialno-gospodarskimi okoliščinami, smo ugotovili, da eh, države dosti krat ne obravnavajo vse glavne izzive, ki se pojavljajo, prav tako ne obravnavajo vseh hranljivih skupin, uh, V smislu ciljnih skupin se osredotočajo predvsem na mlade, 35 odstotkov priporočil za posamične države eh, obravnava mlade. Potem so tukaj še drugi cilji, druge ciljne skupine, to so starejši oziroma brezposelni. Zelo malo eh, specifičnih priporočil za države obravnava vprašanja spola, vprašanje premajhne kvalificiranosti, oziroma ljudi z manjšimi dohodki ali pa problematiko migrantov. Manj se posveča pozornosti tudi izvajanju priporočil za trg dela, če to primerjamo uh, z makroekonomskimi priporočili. Eh, socialne reforme, reforme trga dela so običajno predvsej bolj zapletene, težje jih izvajati, potrebujejo več časa in uh, njihovi učinki so bolj dolgoročni, zato je težje ocenjevati, v kolikšni meri so uh, bili ukrepi izvedeni, če to primerjamo uh, s fiskalnimi in pa uh, makroekonomskimi uh, specifičnimi priporočili za posamične države. Potem je tukaj še ena težava, civilna družba eh, in parlamenti v državah članicah eh, se premalo vključujejo, dosti krat poteka dialog med vlado in pa evropskimi inštitucijami, socialni partnerji, civilne organizacije, parlament, bolj malo sodelujejo v tem procesu. Recimo to velja za Italijo, za državo, iz katere prihajam v drugih državah, recimo v nordijskih, na finskem, eh, recimo eh, je vključenost organizacij socialnega in zaposlitvenega področja boljša, odvisno torej od države. Predstavniki civilne družbe so rekli, da imajo premalo specifičnih smernic, da bi se lahko še bolj vključevali na nacionalni ravni. Na ta način, eh, če bi imeli boljše smernice, bi socialni partneri in pa civilna družba lahko bolje sodelovali pri pripravi nacionalnih reformnih programov. Glede samih kazalnikov, kot sem povedala že prej, v MIP, torej v postopek, ta scoreboard za uh, makroekonomska neravnovesja, uh, so vključeni kazalniki, ki so pomembni za politično uh, vidnost uh, vseh tematik, ki jih obravnavajo, tako da lahko mediji in politiki vidijo točno, kaj se, doga kaj se dogaja. Torej, tisti kazalniki, ki so pomembni za politike in medije, so bolj izpostavljeni. Pomembno je, da so pri prikazovanju rezultatov vključeni tudi uh, kazalniki z področja zaposlovanja in socialne politike, ne pa da se jih obravnava ločeno. Imamo štiri glavne eh, kazalnike in šest eh, pomožnih. Ta MIP scoreboard ima vse skupaj 40 kazalnikov. Ti kazalniki, ki so vključeni, ne vključujejo vedno socialnih vprašanj. Recimo glavnih štirje eh, se nanašajo predvsem na pogoje na trgu dela. Poleg tega niso razčlenjeni, recimo po starosti, po spolu, po nacionalnosti, po stopni izobrazbe. Zato ne morejo zajeti vprašanj kompleksnosti uh, socialnih in zaposlitvenih vprašanj, ki jih obravnavamo. Poleg tega omejujejo le oziroma vsebujejo le uh, omejeno število vprašanj, ni kazalnikov za, za, za izobraževanje oziroma za neenakost spolov ali uh, zdravstvene pogoje. Ne zaključim. V tej študiji predlagamo, da se vključijo dodatni kazalniki za področje sociale in zaposlovanja v scoreboard. Na ta način bi lahko bolje spremljali pojavljajoča se vprašanja, eh, naš pristop bi bil bolj preventiven namesto kurativnega. Predlagamo dva nova glavna kazalnika. nevarnost revščine po stopnjah socialnih transferov, tako bomo imeli vsaj en socialni kazalnik med glavnimi, kadi doslej med glavnimi kazalniki ni socialnih kazalnikov. Problem pri indikatorjih je to, da morajo biti v pravem času na pravem mestu. To je bil zlasti argument tistih, ki so bili proti temu, da se ta kazalnik vključi med štiri glavne. Mi pa menimo, da je pomembno, da ga imamo, kaj ti na ta način uh, bomo tudi prek Eurostata lahko poskrbeli, da se um, kazalnik izboljša, postal bo bolj trn, trden. Potem pa imamo še uh, delež dolgore, dolgoročne brezposelnosti pre, to je posredni kazalnik uh, za spremljanje politik trga dela. Predlagamo tudi, da dodamo še devet novih pomožnih kazalnikov. Osredotočili bi se predvsem na tista področja, ki trenutno še niso zajeta s pomožnimi kazalniki. Gre predvsem za kakovost dela. Naprimer, predlagamo vključitev kazalnika v zvezi z zaposlenimi za eh, določen čas ali pa začasno zaposlenimi, potem kazalnik za naložbe v izobraževanje. Vključili bi kazalnik, ki spremlja delež eh, prebivalstva eh, s terciarnega vidika, potem kazalnik za socialne zdravstvene sisteme, za uh, demografske spremembe, pa tudi za spremljanje neenakosti med spoloma, recimo, recimo za vrzel med plačili. Potem bi imeli še kazalnik, ki bi spremljal brezposobnost žensk. potem pa bi spremljali tudi eh, zaposlenost razčinjeno po spolu. Torej, s temi dodatnimi kazalniki bi širše spremljali eh, more biti na neravnovesja pri trendih na področju zaposlovanja. Seveda bi lahko dodali še dodatne kazalnike, ampak število moramo eh, omejiti. V nekaterih primerjih je tudi tako, da je težko opraviti izračune. Naj zaključim še pet minut, mi dovolite, prosim. Dve minuti imam na voljo. Dobro. Pomembno vprašanje je tudi, da poleg obravnave kazalnika tudi izboljšamo sistem obvladovanja, upravljanja v Evropski uniji. Eh, potrebujemo obravnavo končnih ciljev strategije do leta 2020, treba je spoštovati specifična priporočila za države bolj dolgoročno, tako da se upoštevajo socialne naložbe, izobraževanje, zdravje in tako naprej. Treba je še bolj uporabiti vnaprejšnjo oceno učinka, treba je povečati transparentnost in prožnost eh, procesa evropskega sistema, potrebujemo več komunikacije, večjo vključenost vseh deležnikov eh, na področju zaposlovanja in sociale. Pomembna je večja prožnost, eh, kako lahko države obravnavajo vprašanja, ki izhajajo iz smernic in politike, ki izhajajo iz smernic in politike, Mm, evropskih institucij. To pomeni, da se uporablja mehkejše sisteme, kot je odprta metoda koordinacije, namesto da bi imeli preveč stroge, eh, omejujoče metode, ki se recimo uporabljajo za makroekonomski nadzor. Tako bi izboljšali tudi demokratično legitimnost samega procesa. Zdaj pa naj zarej zaključim, kakšna je lahko v tem vloga Evropskega parlamenta? Evropski parlament bi lahko zagotovil politično podporo za večje ravnovesje med um, gospodarskimi in socialnimi cili, lahko bi okrepil javno razpravo o evropskem semestru, uh, pa tudi o učinkih priporočil za posamične države v smislu zaposlovanja in socialnih vprašanj. Parlament bi lahko podprl večjo udeležbo eh, relevantnih evropskih in nacionalnih deležnikov v evropskem semestru, recimo lahko bi eh, organiziral razprave, um, spodbujal javno razpravo o teh vprašanjih. Evropski parlament bi lahko podprl naložbe v trdne, robustne socialne kazalnike in pa zbiranje podatkov. Recimo potrebujemo pomembne podatke, uh, ki temeljijo na longitudinalnih podatkih. Potrebujemo boljši input. Na ta način lahko zagotovimo boljše kazalnike. Parlament bi nam lahko pomagal v tej smeri, dal, dal bi lahko nek signal eh, da, eh, komisiji in pa Eurostatu. Potrebujemo pristop, eh, ki omogoča analizo eh, kakršne koli politike vrčevalnih ukrepov. Lažje bi tudi spremljali, kako se izvajo predlogi za reformo evropskega semestra. Če želimo doseči, večjo vlogo pri vsem tem, bi nam lahko pomagala delovna skupina v okviru evropskega semestra. Ehm, zagotovila bi boljše sodelovanje med odbor, odbori za, za zaposlovanje in pa gospodarskim odborom eh, v Evropskem parlamentu. Ehm, Na ta način bi tudi Evropski parlament okrepil svojo vlogo v okviru Evropskega semestra. Hvala lepa. Report, uh, uh, some... Hvala lepa. Zdaj pa sprašujem, ali je kako vprašanje ali pripomba. Vse dokler imamo tolmače, lahko izkoristite to priložnost. Gospa Jazlovecka iz skupine ELS in tudi podpredsednica tega odbora. Izvolite. Hvala lepa. In hvala tudi za to poročilo in za posredovane informacije. Nedvomno je zelo zanimivo še zlasti danes, ko se trg dela zelo spreminja. Dejali ste, da je med vašimi priporočili tudi eno, ki pravi, da bi morali uporabljati več kazalnikov, ki bi se nanašali na trg dela. Dejali ste, da je pomembno tudi zbiranje informacij. Moram reči, da ko slišim, da imamo v EU dva milijona nezasedenih delovnih mest, brez ljudi z ustreznimi kvalifikacijami, ki bi lahko zasedli te delovna mesta, po drugi strani pa imamo na stotine eh, oziroma na milijone brezposelnih, se vprašam, kje je bila storjena napaka. Zdi se, da komisija podatke zbira zgolj na nacionalni ravni in to vam po mojem mnenju ne daje prave slike o situaciji na terenu. Težko se strinjam, da v primeru trga dela, ki je zelo občutljiv kot tak, se informacije zbirajo samo na nacionalni, ne pa tudi na regionalni ravni, kjer zelo pogosto, če to pogledate z vidika našega parlamentarnega odbora, pogosto mislimo, In ne rečemo, da je treba delovna mesta razvijati na lokalni ravni. Se strinjate z menoj? Madam Harkin. Gospa Harkin. Najprej bi se rada zahvalila za vaše poročilo. In prepričana sem, da nam bo to poročilo ponudilo za več ur poznega večernega branja, ampak koristnega, ne dvomim. Par pripomb. Dober se mi zdi vaš pristop in obravnava različnih dokumentov, ki že obstajajo in ki pravijo, da neenakost ovira delo na dolgi rok. To so vidiki, ki so včasih bili odsotni iz naših razprav. Včasih vlada prepričanje, da bo rast sama poskrbela za odpravo neenakosti. Pri nas na Irskem imamo pregovor, ki pravi, da bo plima dvignila naše čovne, ampak to žal ne velja. I haven't, obviously, I've only scanned this and I think you've... Mislim pa, da ste imeli nekatere zelo dobre ideje. Pri nekaterih stvarih pa moram reči, da se mi kar prižge rdeča lučka. Nekatere države bojo rekle, to gre predaleč in tako dalje. Tako da ne dajem niti mm, pripombe na to, zanima me samo vaš odziv. Potem omenili ste kazalnik o tveganju revščine po socialnih transferih. To me še zlasti zanima, kajti nekatere nedavne številke kažejo, da je Irska pred socialnimi transferji oziroma da ima najvišjo raven socialne neenakosti pred socialnimi transferji po njih pa smo precej nadpovprečen. Poanta je v tem, pred socialnimi transferji dobite neko drugo informacijo, ki je tudi zelo pomembna, zato me zanima, kakšen je vaš pogled na to. In ne nazadnje, vaš predlog glede delovne skupine, semestra, med odboroma za zaposlovanje in za gospodarske zadeve. To se mi zdi dobra ideja. Vem, da je vrsta članov, članov obeh odborov, morda so polnopravni člani v enem in nadomestni v drugem. Ampak to je res dobra ideja, kajti kako bomo v končni fazi lahko pričakovali od komisije in držav članic, da razumejo in enakomerno obravnavajo oba sklopa kazalnikov, če pa mi tu ne postavimo nekega zgleda. Place, yes. ja, oboje na enem mestu. We'll take the third and then you... Še tretje vprašanje bomo sprijeli, potem pa lahko odgovorite skupaj. Gospa Šojdrova. Ja, děkuji také za uh, tuto prezentaci. Hvala lepa za to poročilo, ki ste nam ga predstavili. Imam naslednje vprašanje in sicer se to vprašanje nanaša na kazalnike, ki govorijo na neenakost med ženskami in moškimi na področju plačil oziroma plač in pokojnin. Vemo, da tu obstajajo velike razlike in ta, te razlike imajo več razlogov. Eden od razlogov je skrb za otroke. Zato postavljam naslednje vprašanje. V mnogih državah so izvedli študije, ki se nanašajo na to tematiko, vendar pa to ni usklajeno na ravni EU. Zato sprašujem, ali bi bilo mogoče uvesti nov kazalnik, ki bi ločeval plače moških in ženskih in upošteval tudi skrb za otroka. Vemo, da mnogo krat ostanejo starši doma, ker skrbijo za otroka in ti so potem diskriminirani na trgu dela in tudi pri dohodkih. Gospa Ludoviči, to so vprašanja za vas. Izvolite. Hvala lepa za vaša vprašanja. Najprej, kar zadeva regionalno disagregacijo, se popolnoma strinjam z vami. Potrebujemo regionalne podatke, kajti razlike med regijami so ogromne. Sama prihajam iz Italije in to je za nas ogromna tema. Razlika med severom in jugom je v Italiji veliko vprašanje tudi med eh, deležniki, ki smo jih povprašali, je bilo to večkrat omenjeno. Tudi kritike priporočil za države so bile, kajti ponekod se mm, regionalne neenakosti ne obravnavajo v zadostni meri. Zdi se mi, da bi lahko Evropski parlament spodbujal več naložb v regionalne kazalnike, s tem se je zdaj začelo. Sama sem začela delati na regionalnih vprašanjih pred 20 leti in takrat ni bilo nič. Zdaj obstaja Eurostat regijo podatkovna baza, tako da se strinjam z vami. Kar pa zadeva o vprašanje glede odnosa med neenakostjo in rastjo, strinjam se. Neenakost je tista, ki lahko vpliva na rast. Ni pa tako zelo jasno, da višja rast tudi pomeni večjo enakost. Ne vem, če ste brali knjigo Piketija. Na tisočih straneh avtor opisuje, da ni, pozi, da ni te pozitivne korelacije med rastjo in večjo enakostjo. Včasih se je pravzaprav skupaj z rastjo povečevala neenakost in zato je odvisno od politik in od vrste rasti, ki se odogaja v posamezni državi. Kar pa zadeva vprašanje o odnosu med pristojnostmi EU in nacionalnimi pristojnostmi, to je bistvo razprave tudi v okviru Evropskega semestra. Namreč z evropskim semestrom so evropske inštitucije dosegle večjo moč na nek način za dajanje priporočil, ne samo glede makroekonomskih politik za države evrskega območja, pač pa tudi, kar zadeva vprašanja socialne in brezposelnosti. Tako da obstaja razprava med državami članicami in evropskimi inštitucijami s tem v zvezi. In eno od eh, nasprotovanj na samem začetku, da bi sploh upoštevali te kazalnike že v samem naslovu, Te kritike so prihajale od tistih držav, ki so rekli, da če bi te kazalnike vključili, bi morali spoštovati zelo strok prak, tudi na področju zaposlovanja in socialnih vprašanj. In zato se ta širitev nabora kazalnikov ni obravnavala kot pametna ideja. Iz tega razloga menimo, da je odprta metoda koordinacije boljši način za spopadanje z vprašanjem pristojnosti na, na nacionalni oziroma evropski ravni, še zlasti, ko govorimo o socialnih vprašanjih in vprašanjih zaposlovanja. To je zelo odvisno od lokalnih in nacionalnih pogojev. Kar pa zadeva kazalnike same, upoštevali smo tveganje revščine po socialnih transferih. in to zato, da bi dobili neko informacijo o vlogi socialnih politik pri zmanjševanju tveganja za revščino. Z uporabo tega kazalnika smo zato vsaj posredno dobili neko informacijo o tem, kako so države sposobne zmanjševati neenakost skozi socialne transferje in socialne politike. Irska je dober primer politik, ki lahko zelo zmanjšajo tveganje za revščino. V Italiji je ravno nasprotno. Pri nas politike za zmanjševanje tveganja revščine niso dobre, tako da je ta primerjava zelo dobra. Potem delovna skupina v okviru semestra veseli me, da se vam zdi koristno. Kar pa zadeva kazalnik neenakosti med spoloma, imate prav. različni dejavniki so, s katerimi lahko razložimo neenakost med spoloma, predvsem skrb za otroke ali za invalide ali za starejše je v ospredju. Na celotnem seznamu smo vključili tudi barcelonski cilj 30 odstotkov, tako da ta kazalnik v Eurostatu že obstaja. Nismo pa predlagali tega na tem ožjem seznamu, zato ker smo se morali odločiti. Enostavno ne moremo imeti preveč kazalnikov. Zato je bila osnovna ideja ta, da bi imeli nek ožji nabor, ki bi veljal za vse države, za analizo pa bi lahko upoštevali tudi nek širši seznam z vrsto drugih kazalnikov. Torej, to je bil eden od razlogov. Hvala lepa pa vam za vaše pripombe. In hvala vam, da ste prišli. Ni nas več eh, veliko v dvorani. Slišali smo vaše poročilo in uh, Prepričana sem, da preostali člani v svojih pisarnah skrbno poslušajo našo razpravo. To je eno temeljnih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo naših, eh, na naših sestankih. Zato hvala lepa za vaše poročilo, hvala, da ste prišli in da ste odgovarjali na naše vprašanja. Hvala. S tem smo torej prišli do konca, do povdanskega dela. Ponovno se vidimo ob. 15., ko bomo začeli z glasovanjem. Zato lepo prosim, da ste vsi tu po glasovanju. Pa imamo še kopico zanimivih stvari, ki jih moramo obravnavati. Hvala lepa torej za enkrat. Thank you.